Hvala lepa. Drage kolegice in kolegi, najprej želim pozdraviti gospo Eliso Ferrero, za, kandidatko za komisarko za kohezijo in reforme. Prav tako pozdravljam člane odbora za regionalni razvoj, pa tudi člane odbora za proračun in odbora za ekonomske in monetarne zadeve, ki so, kot veste, v pridruženih odborih, prav tako pa kolege Evropske komisije in sveta, ki so tukaj. Ta predstavitev je neposredno prenašana na spletni strani Evropskega parlamenta, prav tako pa bo možno dobiti tudi posnetek tega zaslišanja na isti strani. Po smernicah za potrditev komisije, sedma priloga poslovnika, parlament oceni kandidate za komisarska mesta na podlagi njihove kompetence, splošne kompetence, njihovega evropskega angažmaja in njihove osebne neodvisnosti. Prav tako ocenimo znanje njihovega prihodnega portfelja, prav tako pa tudi njihove kompetence, kar se tiče komunikacije. Naj vas spomnim, da je odbor za pravne zadeve kar se tiče te predstavitve, ugotovil, da zadržkov za to predstavitev ni. Kandidatka za komisarko je že podala odgovore na pisna vprašanja. Vse odgovore ste dobili vsi člani odbora v vseh jezikih. Tako, sedaj pa bi rad v nekaj besedah razložil potek te predstavitve. Najprej bo kandidatka za komisarko podala uvodno izjavo, ki naj ne preseže 15 minut. Po tem uvodu bomo dobili 25 vprašanj poslancev in poslank. Razprava pa bo potekala takole 5 minut za vsakega poslanca. Eno minuto za vprašanje, dve minuti za odgovor kandidatke za komisarko, potem pa še minuta za dodatno vprašanje in minuto za odgovor. Prvi niz vprašanj bo zastavljen strani predstavnikov političnih skupin. Drugi niz, 18 vprašanj, pa bo razdeljen po političnih skupinah, vključili pa bomo tudi predstavnika samostojnih poslancev. Potem, na koncu sestanka, bom dal besedo kandidatki za komisarko, gospe Ferreira, ki bi naj dobila kohezijo in reforme, za zaključne sklepne besede največ pet minut. Na koncu bom še sam dobil besedo in zaključil sestanek v treh minutah. Naj izpostavim, da je ključno, da vsi spoštujete odmerjen čas za vprašanje in odgovore. Če ne bo tako, bomo zamujali in morda kateri od poslancev ne bo mogel dobiti besede. In to, se boste strinjali, bi bilo neprimerno. Tako kot na plenarnem zasedanju, boste videli, koliko časa že govorite in koliko časa še imate. Če boste zamujali, bom moral uporabiti tole kladivce in vam vzeti besedo, kar seveda ni prijetno, ampak je pa potrebno. Imamo tudi tolmačenje v 23 jezikov. Vsi torej lahko uporabljate materni jezik. Ampak to, kar govorite mora biti pretolmačeno, zato vas prosim, da govorite počasi, da boste olajšali delo tolmačev. Gospa kandidatka za komisarko, dovolite mi, da vam povem, preden vam dam besedo, da bo naslednjih pet let ključnih za prihodnost kohezijske politike. Kajti kljub pomembnim prizadevanjem ki smo jih postorili v naši politiki, ko smo mobilizirali v tem programskem dobu več kot 350 milijard evrov, tretjino proračuna Evropske unije, kljub temu razlike med posameznimi deli Evropske unije ostajajo in so se še, še, še povečale. Do 2020 imamo časa, da se pogajamo in najdemo dogovor o vseh pravilih. Vseh pravilih za kohezijo, med njimi tudi glede interega, glede socialnega sklada in sklada za razvoj podeželja, če navedem samo nekaj izmed najpomembnejših. In upam, da bomo v teh pogajanjih dosegli napredek. Upam, da bomo tako dobili zakonodajo, ki bo poenostavljena, posodobljena, ampak polna učinkovitost bo možna le, če bomo imeli ustrezna sredstva, ne pa, da bi preveč rezali. In točno zato želi Evropski parlament, naš odbor in odbor za proračun, za naslednje finančno obdobje zagotoviti više sredstva. Vemo, da se pritiska z vseh strani na kohezijo, da bi znižali proračun. In da bi spremenili našo filozofijo. Povezava med reformo in kohezijo v vašem portfelju pomeni tudi, da moramo skušati pomiriti določene strahove. Naj vam povem, kandidatka za komisarko, da moramo imeti na tem položaju odločno komisarko. Komisarko, ki bo odločna v Evropski komisiji, ki bo sledila skupnim interesom. Tako da bomo 174 in 175 člen pogodbe branili z vsem srcem. Imamo tudi potrebo po komisarki, ki bo poslušala naš odbor za regionalne zadeve in ki bo upoštevala na svet predsednice Anderlejen, da bomo lahko podali pobude kot Evropski parlament. Brez skupnega načrta, brez ambicije po enakosti v razvoju vseh ozemelj po Evropski uniji, brez kohezije, ni možnosti po skupni osodi v EU. Kajti kohezija je tudi najboljše cepivo za tveganje dislokacije. In v bistvu je kohezija v samem osrčju vrednot in evropskega projekta. Ta predstavitev bo, ne dvomim, zelo plodna in z velikim veseljem, gospa Elisa Ferreira, vam sedaj dajem besedo za 15 minut, potem pa bomo imeli razpravo s poslanci našega odbora. Prosim, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani poslanci, spoštovani prijatelji. V veliko čast in veselje mi je, da lahko danes eh, nastopim pred vašim odborom in se predstavim. Svojo predstavitev bom nadaljevala v enem izmed delovnih jezikov Evropske komisije. Namreč z vami želim komunicirati čim bolj neposredno, zato bom nadaljevala v angliščini. Sama sem bila evropska poslanka in uživala sem vsak dan dela tukaj v osrčju Evrope. Veliko veselje mi je, da lahko vidim stare kolege iz odborov regij, Bač in Ikon. Danes imam to veliko čast, da lahko predstavim predlog za naše skupne sodelovanje v naslednjih petih letih. Kot bivša poslanka razumem pomen dela, ki ga opravljate v tem parlamentu in resnično verjamem, da bomo le z združenimi silami lahko zgradili upanje in zaupanje v evropski projekt za vse evropejce, ne glede na to, v kateri državi so bili rojeni. Moja predhodnica, gospa Korina Krecu, tudi vam bi rada podala nekaj besed. Sledila bom vašemu načinu dela, dodala pa bom tudi svojo energijo in svoje izkušnje globalizacija, digitalna revolucija, podnebne spremembe, vse to so spremembe, zaradi katerih se lahko zgodi, da bi nekatere regije lahko začele zaostajati. Seveda ponujajo tudi veliko priložnosti, ampak takšne spremembe so vedno zelo boleče. Tudi sama sem eh, videla, kako se te spremembe dogajajo, namreč sodelovala sem v pilotnem projektu, v času, ko, je, ko so bili časi zelo težki za tekstilno industrijo. Po letu 2008 smo videli, kakšne so bile posledice te krize in nekatere regije se s tem še vedno soočajo. Živimo v različnih regijah, v različnih mestih, ampak zgodba se ponavlja. Ne smemo pozabiti na zaprte tovarne, na izgubljena delovna mesta, na to, da se nižajo plače, nižajo pokojnine. Ne smemo pozabiti na mlade, pametne, sposobne mlade, ki zapuščajo naše regije. Kohezija, kohezija je srčika naših politik in mora vedno zasedati prvo mesto pri sprejemanju novih odločitev. Tehnološke spremembe in eh, hitro spremenjujoči časi pritiskajo na lokalno gospodarstvo. Sama verjamem v kohezijsko politiko, ker sem videla učinek teh politik na terenu. Že od takrat, ko sem bila mlada gospodarstvenica na terenu in tudi kasneje kot ministrica, sem videla, kako lahko kohezija privede do dobrih sprememb po vsej Evropi. V nekaterih regijah je to edini vzvod za spremembe, ki je na voljo. Vse od Arktike do Sredozemlja, od uh, podeželskih regij do primestnih regij, od centralnih regij do tistih, ki so najbolj oddaljene, od gozdnih, eh, gorskih regij do obaljnih. Evropa mora ukrepati in se zauzeti za vse te regije. Naši državljani morajo naše ukrepanje prepoznati. Gospodarstvo mora biti namenjeno ljudem in potrebujemo ukrepe, ki bodo prilagojeni posameznim regijam prehod na digitalno, zeleno in eh, gospodarstvo, ki bo imelo tudi enakopravnost spolov v svoji srčiki, moramo spodbuditi na tak način, da ne bomo nikogar pustili za seboj. V veliko veselje mi je, da lahko prevzamem ta portfelj. Novo izvoljena predsednica komisije mi je zadala šest ključnih nalog in nekatere so zelo pomembne. Prvič, zakonodajni okvir gospa von der Leyen je izpostavila in tukaj se strinjam, da moramo sprejeti hitre dogovore, tako da bodo programi lahko začeli delovati čim prej, takoj. Tukaj računam na vašo pomoč in na dobro sodelovanje. Novi sklad za pravičen prehod bo tudi nujna naloga, ki se je bom lotila. Ta sklad je navdihnil predlog Evropskega parlamenta, da podpremo določene regije, ki se soočajo z večjimi izzivi pri tem prehodu gre predvsem za regije, ki eh, se zanašajo na premog in tako naprej. V prvih stotih dnevih komisije bomo tukaj gotovo pripravili predlog. In potem tretja naloga - dobro izvajanje zakonodaje. Moja naloga tukaj je jasna. Zakonodaja v prihodnosti mora biti preprosta, uporabna in takšna, da privabi naložbe. Sodelovati moramo z državami članicami tako, da poenostavimo različne postopke, seveda pa ne smemo ogroziti učinkovitosti in dobrega delovanja. Preprosti programi morajo biti dobro upravljeni in imeti visoke učinke. Če je le mogoče, morajo biti v sinergiji z kohezijskimi politikami. Želimo poenostavljene opcije za izdajanje stroškov, potem določene sisteme, s katerimi računov ne bo več potrebno hraniti več let, tako da bomo pridobili zmanjšanje stroškov za 25 odstotkov. Želim si, da bi izpolnili te obljube in vi boste moj zaveznik pri tem, ko bom poskušala doseči te poenostavitve. Naslednja naloga - reforme. Velike so razlike pri konkurenčnosti posameznih držav članic. Seveda so države tudi v različnih socialnih in gospodarskih okoliščinah. Trajna dolgoročna konvergenčnost je ključnega pomena. Ohraniti moramo konkurenčnost in zato potrebujemo pomembne reforme tudi na področju naložb. Začeti moramo z razpravo o novem instrumentu za podporo naložbam. Potrebujemo podporo, eh, program za podporo reformam, in nov instrument za konkurenčnost v evrskem območju. Evro je valuta Evrope in prav zato moramo ponuditi podporo državam članicam, ki so se že pridružile enotni valuti, pa tudi tistim, ki si resnično prizadevajo za to, da bi vstopile v evrsko območje. Reforme morajo biti usklajene z evropskim semestrom, istočasno pa jih je potrebno predlagati v državi članici in jih tam tudi sprejeti. Odpraviti moramo oska grla, zaradi katerih ne prihaja do trajnostne rasti in konvergence. Na tak način bomo uspodbudili višjo konkurenčnost in podprli nacionalne programe. Modernizirati je potrebno javno upravo, reformirati sistem eh, javnega izobraževanja, istočasno pa so tukaj tudi različni eh, programi za upravljanje gozdov. Reforme morajo biti tukaj usklajene z nacionalnimi politikami, namreč davkoplačevalci seveda ne bodo plačevali politik, ki si bodo druga drugi nasprotovali. Tesno bom sodelovala s parlamentom in prepričana sem, da morajo ti instrumenti slediti metodologiji institucij in skupnosti. Namreč vaša podpora bo ključna, če želimo sprejeti določen napredek po naših stotih dnevih premisleka. Četrta naloga - trajnostni razvoj mest in urbanih okolij. Pregled urbane agende je seveda velika priložnost za nas. Mesta so dan danes pogosto mesto, kjer najdemo veliko revščine. Pogosto je tukaj, eh, prihaja do velike škode za okolje, zgošuje se območja revščine, imamo slabo infrastrukturo za mestni prevoz in tako naprej. Ampak mesta morajo prevzeti vodilno vlogo pri, zelenem, pri digitalnem in zelenem gospodarstvu. Povezati se moramo z nacionalnimi in lokalnimi partnerji za to. Na forumu mest januarja 2020 v Portu bom začela z razpravo glede tega vprašanja. Če se lahko pridružite tej konferenci, vam z veseljem pokažem tudi svoje domačo mesto. Naslednja moja naloga bo eh, prilagoditi se najbolj oddaljenim regijam. Te regije imajo seveda posebne zahteve, seveda so pomembne tudi gorske in čezmejne regije, ampak najbolj oddaljene regije so seveda zelo specifične in pomembne. V 21 različnih zakonodajnih predlogih po letu 2020 bomo vključili posebne določbe za najbolj oddaljene regije, od prevoza, ribištva in tako naprej. Nekateri zakonodajni predlogi so že v trialogih, drugi pa še bodo. In še zadnja, šesta naloga - kohezija. Ta politika je izjemno pomembna za naše državljane, pa žal še ni dovolj prepoznavna. Moj cilj je, da obiščem te regije, različne regije in da razumem pomisleke in težave naših državljanov. Želim si doseči boljše in hitrejše izvajanje projektov, skupnostim pa želim zagotoviti, da nismo pozabili na njih. V tem kontekstu vas bom seveda obveščala v primeru, da obiščem vašo regijo. Redno vas bom tudi posodabljala o različnih pobudah, ki potekajo in zagotovila posebno partnerstvo z Evropskim parlamentom, še posebej z odbori, ki so danes zastopani v tej dvorani. To je pomembna prioriteta za kandidatko za, za novo izvoljeno predsednico komisije in tudi za me. Za konec naj povem še nekaj besed o sebi in o svojih izkušnjah. Prvič, resnično verjamem v tem, kako pomemben je ta portfelj in zavezujem se, da izboljšam stvari tukaj. Imam osebne zaveze pri tem vprašanju, namreč v svojem celotnem odraslem življenju sem se ukvarjala z temi temami. Tako pri šolanju in v svojem doktoratu sem obravnavala te teme. Govorila sem o koheziji in reformah in tudi kasneje, kot, eh, ko sem delala kot ekonomistka, sem videla, kako deluje kohezijska politika na terenu in kako vpliva na življenje ljudi. Kot ministrica za načrtovanje sem eh, se pogajala v podpornem okviru v eh, letih do 2006. Takratni komisar je eh, pomagal pokazati, kako je kohezijska politika pomembna za to, da se pripravimo na vse situacije. Na centralni banki sem se potem naučila, kako pomembni so različni finančni dosjeji in kako so ti med seboj povezani. Naučila sem se tega, da se kohezija in konkurenčnost morata povezati, če želimo uspešno nadaljevati z evropskim projektom. Torej, različne vloge v mojem življenju so mi podale možnost, da z različnih perspektiv gledam na to temo. In naj vam povem še nekaj. Delala bom kot dober član ekipe. Ekipno delo se mi zdi zelo pomembno. Tesno bom sodelovala z kolegi v komisiji, z Evropskim parlamentom in tudi z državljani povsod po Evropi. Zelo pomembno se mi zdi, da imamo sedaj prvo žensko eh, predsednico komisije, celoten kolegi, eh, kolegi komisije bo enakopraven, kar se tiče moških in žensk. In to je zelo pomembno. Pripraviti moramo odgovorna pravila. In prepričana sem, da bomo z našim delom dejansko opravili dobro nalogo, tako da bodo prihodne generacije lahko ponosne na nas. Ta tema me zanima že odnegdaj, namreč v mojem mestu imamo spomenik Viliju Brantu, ki je bil začetnik evropskih demokracij. In eh, vsakič, ko grem mimo tega Spomenika se spomnim na svoje otroštvo v diktaturi, ko je Evropa pomenila demokracijo. Veliko mi pomeni to, da je Evropa za Portugalsko vedno pred, predstavljala nek cilj demokracije. Evropa pa predstavlja tudi solidarnost, namreč demokracija ne obstaja za tiste, ki so družbeno izključeni in ki nimajo pravic do izobraževanja in drugih socialnih pravic. Ko sem postala europoslanka, sem ugotovila, da Evropa pomeni tudi zaupanje, skupne vrednote, prijateljstvo in tudi to, da so države, različne države združene v enotnosti. Danes mi Evropa pomeni še toliko več. Spoštovani poslanci, ta Evropa skupnih vrednot, prijateljstva in tega, da smo združeni v enotnosti, ta Evropa nas kliče, da se moramo združiti In prav ta Evropa nas poziva, da moramo biti pogumni. Pogumno moramo se zauzeti za kohezijo, pogumno moramo pristopiti k reformam, tako da ne bomo eh, za seboj pustili nikogar in nobene regije. Skupaj se moramo lotiti tega problema. Potrebno bo torej poskrbeti za kohezijo in reforme. Pristojna bom za to in zato sedaj seveda z veseljem čakam na vaše vprašanje. Hvala lepa. Madame la commissaire désignée, je vous remercie d'avoir impeccablement. Hvala lepa, kandidatka za komisarko. Odlično ste spoštovali odmerjeni čas. Razprava se sedaj začenja. Najprej koordinatorji po imenu političnih skupin. Naj vas spomnim, pet minut je na voljo. Vprašanje v eni minuti, odgovor dve minuti, komisarke, potem dodatno vprašanje, ena minuta in dodatni odgovor na to dodatno vprašanje, ena minuta. Najprej dobi besedo Andrej Novakov, ELS, prosim. Spoštovana kandidatka za komisarko, danes sem zelo ponosen. Namreč eh, ekipa ELS za kohezijo je ponosno stala in se zauzemala za komisijo, tudi ko so drugi želeli popustiti. Mi smo tisti, ki eh, smo stali za tem močnim stališčem, ki ga je Evropski parlament na koncu tudi sprejel. Ta ekipa je pred nekaj urami tudi potrdila mandat, da nadaljujemo s pogajanji glede prihodnosti kohezijske politike. Zato vas sprašujem, ali boste podprli to ekipo in nasplošno Evropski parlament, ko se bomo zauzemali za to, da ne bo rezal v kohezijsko politiko. Ali torej boste podprli parlament pri tem, ko želimo ohraniti stopnjo sofinanciranja za najrevnejše regije ali pa mislite, da morajo te regije plačati več? Hvala. Najlepša hvala, gospod Novakov. Zahvaljujem se vam za to vprašanje, namreč pomagalo mi bo pojasniti nekaj konceptov, ki jih želim izpostaviti. Predlog, ki ga je predstavila Evropska komisija, je podlaga za nadaljne delo, nič več kot to je dobra podlaga za nadaljne delo, ki pa seveda vključuje tako pozitivne in primerne aspekte, kot tudi določene omejitve. Pri pripravi proračuna govorimo o izdatkih, ne odločamo pa se o prihodkih. Priho o prihodkih odločate vi, v bistvu države članice. In prav zato potrebujemo dialog med so zakonodajalcema, ki odloča o proračunu, ki je na koncu na voljo za te politike. V Evropski komisiji in tudi povsod bom podprla najvišjo možno stopnjo. Ne samo zato, ker sem kandidatka za ta portfelj, ampak tudi zato, ker menim, da Evropska unija ne more nadaljevati z širitvijo, in manjšati sredstev, ki so na voljo za skupne politike. Končni rezultat bo seveda omejen in zato moramo biti zelo previdni pri upravljanju te politike in tudi pri tem, kako analiziramo prostorski učinek različnih sektorskih politik. Pri manevrskem prostoru, ki ga imamo, pa se bom seveda zauzemala skupaj z drugimi kolegi v komisiji, zato da bi imeli kar največ finančnih sredstev, zato da lahko tudi dosežemo rezultate, ki jih želimo doseči. Najlepša hvala za ta odgovor, gospa kandidatka za komisarko. Strinjam se s tem, da je kohezijska politika lepilo, ki združuje Evropo. Ampak izven te dvorane mislim, da ljudje ne razumejo, zakaj se kohezijska politika in njeni programi tako počasi izvajajo. Eno leto pred tem, ko se konča programsko obdobje, eh, trenutno programsko obdobje kohezijske politike, je stopnja izvajanja 30 odstotkov. Zanima me, kako to komentirate. Upravičenci morajo tukaj izpolniti veliko pogojev za to, da dostopajo do finančnih sredstev in trenutni predlog Evropske komisije je glede tega jasen. Potrebujemo poenostavitve, to je eh, osrednje in pripravili smo več kot 80 predlogov, s katerimi se strinja tudi parlament in ki jih bomo začeli izvajati. Upam, da bomo imeli podporo tudi v svetu namen te politike je vsekakor to, da bi dobili rezultate. In zato moramo jasno razumeti, kje prihaja do ovir pri izvajanju, zakaj prihaja do težav. Pospešiti moramo postopke, zato da bodo naši državljani tudi na terenu videli učinke naših skupnih politik in na tak način lahko Evropa deluje manj fragmentirano in bolj enotno tako da bodo vsi državljani, ne glede na to, kje se nahajajo, občutili, da so del našega skupnega projekta. To je namreč naš cilj. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu socialistov kolegica Konstance Krel. Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovana kandidatka za komisarko, gospa Ferreira, draga Eliza. Evropska unija stoji pred velikimi izzivi - globalizacija, digitalizacija, boj zoper podnebne spremembe, dobri delovni pogoji in tako naprej. Kako lahko kohezijska politika pomaga pri tem, da se, razma, da se zmanjšajo razlike med posameznimi regijami? Kako bomo dosegli ta cilj? Eh, Spoštovana poslanka. gospa Krill. Mislim, da je program, ki ga trenutno imamo, odpravil te težave. Namreč eh, izboljšali bomo konvergenčnost. Biti pa moramo zelo previdni pri tem, kako uporabljamo sredstva, ki so na voljo. Upam, da se bodo sredstva povečala, ampak vsekakor lahko rečem, da niso zadostna. Vedno prihaja do novih nalog, novih zahtev, skupna ovojnica pa pomeni naslednje. Razmisliti moramo, na kak način se bomo lahko lotili teh eh, izzivov prihodnosti. Zelena revolucija, trajnostni razvoj, digitalizacija in tako naprej. Sredstva, ki so na voljo, moramo poslati v tiste regije, ki jih najbolj potrebujejo pozornost moramo nameniti najmanj razvitim, najrevnejšim regijam. In v tem kontekstu seveda ne smemo pozabiti niti najbolj oddaljenih regij, ki si zaslužijo posebno pozornost. Upoštevati moramo tudi potrebe regij v eh, tranziciji. Morda so to regije, ki so se prej zanašale na nek eh, zastarel gospodarski model in sedaj v nekakšnem prehodnem obdobju potrebujejo našo podporo. Gre naprimer za regije, ki so bile odvisne od premoga in težke industrije. Te regije morajo pripraviti hiter prehod, hitro spremembo in prav zato smo tudi pripravili predlog za sklad za pravičen prehod, ki bo prav te težave odpravil. Naše instrumente moramo hitro prilagoditi značilnostim posameznih regij, zato pa potrebujemo fleksibilnost. Le na tak način lahko pospešimo konvergenčnost med regijami. Hvala lepa. Najlepša hvala pa še drugo vprašanje. Kako menite, da lahko kohezijska politika pomaga v boju z oprpodnebne spremembe, kako lahko pomaga pri tem, da bo Evropska unija postala oglično neutralna? Kako vidite vlogo kohezijske politike v okviru novega zelenega dogovora? Uh, hvala lepa. To je zelo pomembno vprašanje. V tem trenutku je pripravljen kompromis, kar se tiče sklada za regionalni razvoj. 30 odstotkov plačil iz tega sklada v naslednjem programskem obdobju, torej od 21 do, 21 do 27, bo namenjenih projektom, ki bodo povezani z podnebnimi ukrepi. Tudi v kohezijskem skladu je ta mejna vrednost višja in sicer 36 odstotkov. Skupaj to predstavlja 25 odstotkov evropskega proračuna, skupaj z socialnim skladom pa eno tretjino sredstev. To je širši svežen, ki bo dal novi zagon tem ukrepom, tako da bomo lahko hitreje in bolje dosegli skladnost v Evropski uniji z temi podnebnimi cili, ki smo si jih zastavili. V preteklosti smo se že trudili v tej smeri. Približno 21 odstotkov sredstev v prejšnjem svežnju je bilo namenjenih podnebnim projektom, sedaj smo ta sredstva še povišali. Poleg tega pa je več proračunskih postavk, ki jih lahko združimo in na tak način bomo imeli torej veliko sredstev na, na voljo za ta podnebni svežen. Hvala lepa v imenu skupine Renew dobi besedo kolega Andrej Knotek. Hvala lepa. Dobro večer, gospa Ferreira. Kar se tiče sklada za pravični prehod, prehoda na nizkooglično ekonomijo, nam lahko poveste, kako načrtujete upremiti ta sklad, kako vidite financiranje tega sklada in kateri bodo kriteriji za regije in projekte, da se jih podpre potem v skladu. Potem pa še predlog večletnega finančnega okvira. Tukaj se govori, da bi naj nižali sredstva in ta sklad ni vključen. Imamo jamstvo, lahko dobimo jamstvo, da boste skušali doseči to, da financiranje tega sklada ne bo pomenilo dodatnega pritiska na kohezijsko politiko. Uh, Spoštovani poslanec, gospod Knotek. Mislim, da je vaše vprašanje zelo pomembno, kaj ti sklad za pravični prehod je izvoljena predsednica podala kot enega najpomembnejših projektov te komisije. Parlament je zahteval to, ne pozabimo, 2018 je to bilo, celo parlament je sprejel resolucijo in mislim, da imamo tukaj vsaj enega od so poročevalcev, gospo Gadja Zabal. Zahtevali ste 8,5 milijona evrov. Parlament pa je želel tudi proračun 1,3 milijona. BNP v tistem trenutku. Torej, kaj, vas, kaj vam lahko ponudim v tem trenutku? Obljubo, da bo to sklad, ki ga bomo dobili. Službe komisije še pripravljajo to. Dobro, kandidati smo, ampak če bomo potrjeni, bomo ponudili potem tudi lokalno podporo za naložbe in tukaj bomo kombinirali tudi te elemente socialnim elementom, tako da bodo v neki novi paradigmi, ki bo bolj okoljsko oblikovana, ki bo bolj trajnostna. Medtem pa si moramo ogledati vse podrobnosti, odkot bomo dobili sredstva za ta sklad. Zelo pozorno bom sodelovala z izvršnim podpredsednikom za zeleni sporozum in komisarjem za energijo, vsekakor pa je sedaj še prezgodaj, da povem, odkot bodo sredstva prišla. Raja, raje bi morda potem seveda dodala, da bodo to sveža sredstva, vendar pa v tem trenutku tega še ne morem dejati, ker najprej še pripravljamo skupni ukvir, potem pa tudi, kako bomo pripravili financiranje. Sklad pa bo zaživel in bo še prav posebno poskrbel za te regije, ki so zelo odvisne od industrije, premoga in so energetsko potrošne. Hvala lepa. Sedaj pa se naj navežem na vaš odgovor. Kar se tiče premogovniških regij, pravite, da bodo te verjetno najbolj prizadete zaradi prehoda na nizkooglično ekonomijo. Naj vas povprašam, kakšna bo vloga teh regij pri, kot prejemnic v tem skladu za pravični prehod, ali bodo to glavne prejemnice? Hvala lepa. This... Zakaj je tako? Zakaj je bil vzpostavljen ta sklad za pravični prehod? To je zato, da damo odgovor za boljši prehod na kompleksne postopke tranzicije da bomo torej na lokalni podlagi in da bomo skušali te regije vključiti v novo paradigmo, kot sem že omenila. Torej, potrebno bo zagotoviti, da bodo te regije eden od ciljev, ne vem, ali bo to edini cilj, analizirali bomo, kateri so še drugi promjeri, ki bodo potrebovali tako pomoč. Namen pa je, da pomagamo tem regijam, da nadoknadijo zaostanek in se hitro iznebijo tega bremena na svojih plečih, ki je breme za vso Evropo in to moramo rešiti. Hvala. Merci. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Niklas Ninas v imenu zelenih, prosim. Thank you, Mr. Chair. Hvala lepa, predsednik, gospa Ferreira. Zelo mi je všeč, da so podnebne spremembe pomembno vprašanje za ta odbor. Podnebne spremembe so največja grožnja za človeštvo, to je največji izziv, s katerim se soočamo, ne samo kot evropejci, ampak tudi kot človeštvo. V Evropi se strinjamo, da potrebujemo takojšen odziv in zato vidimo proteste mladih aktivnih evropejcev, ki protestirajo za podnebne ukrepe. Zato smo videli tudi predvolilno kampanjo, ki se je osredotočila skoraj samo na to in tudi videli smo volilni rezultat z jasnim mandatom za podnebne ukrepe. Izvoljena predsednica je dejala, da želi znižati emisije topogenih plinov do 2030-35 odstotkov. Kohezijska politika igra pomembno vlogo pri podnebnih ukrepih. Zato predlagamo, da uporabimo 50 odstotkov kohezijskih sredstev za boj proti podnebnim spremembam. Bi gospa Ferreira zagotovili, da bi kohezijska politika sledila tem ciljem, da bi zvišali to na vsaj 50 odstotkov, boste skušali doseči izvajanje celovitih smernic 2030-2050 kar se tiče ciljev tisočletja in kako boste zagotovili, da bodo operativni programi prispevali k dekarbonizaciji, kar potrebujemo. Hvala lepa. Hvala lepa, to je ključno vprašanje. Boj proti podnebnim spremembam ne sme biti samo tu ali tam. To mora biti horizontalno, mora biti umeščeno vse politike. In mislim, da bo ta komisija, še prav posebno kompromis, ki ga je predstavila izvoljena predsednica, zelo jasen. Sveda, zato pa moramo biti zelo specifični in moramo biti sposobni se organizirati na zelo delikaten način, z različnimi instrumenti, ki jih imamo na voljo. Sedaj cilj 2030, ki ga že imamo, in potem cilj za 2050, to že zahteva precejšnje naložbe. In te naložbe se morajo dotakniti ne samo kohezijske politike, to je jasno, imamo tudi pragove za različne določbe. Ko imamo minimalne zahteve od 30 do 60 odstotkov po razvojni stopni regij in držav. Potrebno bo torej sodelovati s skladom za inovacije, ETS, z obzorjem in morali bomo preraspoliti obstoječe instrumente, tukaj mislim tudi na Invest EU, potem sklad za pregovitev globalizacije, vse bo potrebno združiti. Združiti bo potrebno vse te instrumente, da bomo resnično naredili velik korak naprej proti tem ciljem. Ne smemo pa se slepiti, to bo drago, zelo drago in zelo težavno z tehničnega vidika, tako da bodo vsi na pravi poti, pravi hitrosti. To je zahtevno je pa jasno, da je to DNK te komisije. To je pa jasno. Eh, eh, um, um, Hvala lepa. Regije, ki se zanašajo na energetsko intenzivne industrije, se soočajo z največjimi izzivi, da bodo lahko zagotavljali preživetje za ljudi. Zato pozdravljamo ta sklad za pravični prehod, ampak to mora veljati samo za tiste regije, premogovniške in industrije energetsko intenzivno. Prav tako menimo, da moramo investirati v tehnologije, ki so stotno neoglične. Tako lahko pripravimo regije za prihodnost in tako lahko zagotovimo to samo, če bodo regije dobile ustrezno pomoč, da se preobrazijo. In to vključuje socialno, pa tudi ekonomsko razsežnost. Velike investicije, človeški kapital so ključne za to. Podpirate umik iz premogovniške industrije do 2030, kot je to v pariškem sporazumu, in kako boste zagotovili, da bo sklad za prejični prehod vključeval to, kako boste zagotovili, da bo sklad zniževal tveganja za revščino v teh regijah. In potem vprašanje financiranja. Se strinjate, da bi ETS morala internalizirati eksternalizacijo emisij in bi morala tudi financirati sklad za pravični prehod? Prehod. Zelo na kratko. Dejala bi, da moramo seveda raziskati tudi možne poti ETS-a in uporabljati tega v tej smeri. Programi ne morejo biti učinkoviti, če ne bomo združili socialnih vidikov, če ne bomo združili naložbenega vidika in seveda tudi ekonomskega. Tako da vse skupaj mora biti povezano, tako da bo program deloval. Če vzamete lokalno podlago za to, morate to seveda združiti in zato zelo cenim dejstvo, da bi združili tudi to s ciljem številka 5, uporabo različnih instrumentov pri različnih regijah, to prihaja iz kohezijske politike in se iz smernic, ki jih imamo. Tako da mislim, da moramo sodelovati in poskušati organizirati trenostno pot za te regije. Se strinjam, popolnoma. Hvala lepa. V imenu skupine ID dobi besedo Francesca Donato. Hvala lepa, govorila bom italijansko. Eh, eh, eh, Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. Cenim vaš iskren pristop za sodelovanje z Evropskim parlamentom. Želela pa sem zastaviti sledeče vprašanje. Ali komisija namerava stopnjo sofinanciranja znižati za strukturne sklade, kajti v časih krize smo imeli upravičenost po visokih stopnjah sofinanciranja, sedaj pa tega ni več, v nekaterih delih Italije pa potrebujemo še visoke stopnje sofinanciranja, da sploh dostopimo do skladov. Bi lahko predvideli nekakšno prilagajanje teh stopenj po stopni razvitosti regije? Hvala lepa za to vprašanje. Mislim, da je vprašanje razvoja Južne Italije vprašanje, ki mu moramo nameniti veliko pozornosti. Kar nekaj se lahko naučimo o nevarnosti novega oživljanja regije. Ta primer, ki ste ga navedli, nas spomni na to, da gotovo moramo imeti institucionalne strukture, ki so dovolj odločne, da lahko pripravimo tudi ustrezne analize in sprememo ustrezne odločitve. Mislim tudi, da moramo specifične danosti posameznih regij in komponent tudi upoštevati mislim, da je to tisto prvotno, tista logika, ki tiči za vašim vprašanjem. Seveda veste, da bomo sedaj prišli na drugačno stopno sofinanciranja v nacionalnem okviru. Včasih krize so bile te stopne više. To je bila prilagoditev. Sedaj bo šlo za novo prilagoditev, ki bo omogočala, da delujemo anticiklično. In tako lahko potem zagotovimo tudi to, da bomo skušali se vrniti bolj običajnim razmeram. Tukaj moramo praviti še precej dela in ne smemo prehitro zniževati te stopne sofinanciranja, kajti ti vemo, kakšni, kakšne so posledice naših politik, ampak pot pa mora biti ta, da gremo v smeri dobrega razvoja. Hvala lepa. Potem pa še nekaj, kar se tiče niženja sredstev v novem večletnem finančnem okviru na račun kohezijske politike. Nam lahko poveste, kako se boste temu zoprstavili, kar se tiče strukturnih skladov, tako da ne bo kohezijska politika še bolj oslabljena in da bomo resnično zagotovili homogen razvoj vseh regij v EU. Penso, que... Hvala lepa. Osebno mislim, da so te nove politike vsaj teoretično nekaj, kar mora dobiti sveža sredstva. Potem pa imamo tudi seveda tradicionalne politike, ki morajo biti tudi pomembne, torej tradicionalne kohezijska politika, kmetijska politika, drugi steber teh politik tudi ne smemo zanemariti. Je pa res, da bo z Brexitom proračun Evropske unije znatno znižen. Prav tako pa imamo cel niz dodatnih izzivov in prednostnih nalog, ki so potem tudi pomembne pri našem delu. Tako da bom torej odgovorila na to vprašanje, tako kot sem odgovorila na prvo. Globalni proračun je v rokah obeh sozakonodajalcev in če bo finančni okvir resnično lahko izboljšan, bi to bilo dobro. kolegi komisarjev, pa bo gotovo skušal obrati to pot, zato se bom borila. Je pa čas, da parlament, pa tudi komisija, ki je že podala določene preloge, se znova loti vprašanja rastnih sredstev. Hvala lepa, sedaj pa Rafaele Fito v imenu EKR, prosim. Innanzitutto eh, vorrei dire alla commissaria che ho apprezzato. Hvala lepa. Kandidatki za komisarko bi rad povedal, da cenim njene besede, njeno vodno izjavo. Moram reči, da ta program deluje zelo dosleden s tem, kar počnemo tukaj v odboru. Mene pa zanima potem tudi makroekonomsko pogojevanje. Parlament je glasoval proti tej reviziji splošne določbe kohezijske politike. Sedaj pa me zanima, kakšno je vaše stališče na tej točki. Namreč, lahko torej odbor zagotovite, da bo Evropska komisija sprejela še dodatne pobude in nadalje, še vedno kar se tiče pogojevanja v večletnem finančnem okviru, se uvaja novo pogojevanje spoštovanje načrt pravne države. Torej, se lahko zamrznajo sredstva za države, ki kršijo določena pravila. In potem se seveda postavlja vprašanje, koliko manevrskega prostora imamo. Ali bo lahko odobrena tudi samodelna podpora? Kaj je vaše mnenje? Um, uh, uh, uh, Hvala lepa, gospod poslanec kar se tiče vprašanja makropogojevanja. Kar se tiče ekonomske komponente, ko sem bila članica tega odbora, se mi je zdelo pomembno, da izpostavimo tveganja. Kar se tiče vidikov makropogojevanja, tu moramo biti prociklični, potem smo seveda kaznovali določene akterje, občine in manjše skupnosti, ki niso sposobne se prilagajati razmeram oziroma ustrezno ravnati z javnimi sredstvi. Komisija je sedaj podala predloge, ki ne odpravljajo makropogojevanja. To je situacija de jure. V predlogu komisije pa imamo tudi elemente, ki preprečujejo, da bi ta sredstva odpravljala se kar tako končala. Imamo tudi možnost, da se sklicujemo na sorazmernost. In seveda so to občutljive tehnične zadeve. Potem pa se mi zdi še nekaj zelo pomembno. Včasih krize je seveda bilo potrebno, da je komisija svetu lahko predlagala, da se potem tudi prekliče zadržanje sredstev. Seveda pa pri makropogajanju govorimo o temeljnih pravilih, ki jih moramo spoštovati. Potrebno je uporabiti zakon, spoštovati zakonodajo in ustrezno tudi ravnati sredstvi. To pa potem seveda predpostavlja, da se morajo države, ki potrebujejo pomoč, držati načel pravne države. Če obstaja neko tveganje, da to ni tako, potem mora komisija po zakonodaji zastaviti vprašanje in po možnosti potem tudi ustaviti izplačila in pačevanje obveznosti. To sta ti dve temi, ki ste jih omenili in to je moj odgovor. Hvala. Si, domanda, fare... Hvala lepa. Še eno vprašanje, ki ga želim zastaviti, kar se tiče pakta za stabilnost. In sicer, tudi kar se tiče sredstev nacionalnega sofinanciranja. To je tudi boj, ki ga je odbor že večkrat vodil. Zdi se nam pomembno, da o tem spregovorimo. Te nacionalne stopne sofinanciranja v kohezijskih programih bi morali biti izvete iz tega pakta. Hvala lepa. mandat, angažma, ki je bil zapisan tudi smernice izvoljene predsednice, vse kaže na to, da bomo imeli določene stopnje prožnosti v paktu za stabilnost, ki jih bo potrebno spremeniti. Gotovo bi morda morali uvesti neko zlato pravilo. Je pa ta revizija še predmet razprave, to se sedaj odvija in tem se razpravlja na komisiji. Bom pa gotovo aktivno sodelovala pri tej razpravi, oblikovala, še prav posebno se bom usklajevala s podpredsednikom Dombrovskisom in tudi kandidatom za komisarja za gospodarstvo. Mislim da a priori ne smemo izključevati ničesar in česar obljubljati. No, Hvala lepa. Tako, zaključili bomo ta prvi krok in sicer z Martino Mihels Gue. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa Ferreira. Pozdravljam vaše ambicije, da nameravate do konca leta doseči dogovor o zakonodajnem svežnju, o kohezijski politiki. Me pa nekoliko preseneča, da v pisnih odgovorih niste izrazili nobenega dvoma glede predlogov vaše predhodnice. Tukaj gre za omejitev na dve prednostni nalogi, eh, inovacije in pa podnebna politika. Kohezijska politika pa predstavlja veliko več, kako boste ukrepili predloge na področju socialne kohezije, ekološki in socialni prehod in pa recimo tudi preventiva. Spoštovana poslanka, ne vem, če sem prav razumela vaše vprašanje. Ali govorite o strukturi predloga komisije? Mislim, da so točke, ki ste jih omenili, vsebovane v tem. Ko posredujemo na določen področju, moramo seveda upoštevati socialne vidike, podnebne vidike, gospodarske vidike. Samo na ta način bo konvergenca učinkovita. No, ampak, če nisem prav razumela, prosim za dodatno pojasnilo. Darauf, das, äh... Moje vprašanje se nanaša predvsem na pogodbeni cilj socialne kohezije in pa izboljšanja življenjskih pogojev. Tu se pušča ob strani, čeprav je to tudi cilj kohezijske politike. No, ampak naj postavim vprašanje v zvezi z evropskim semestrom. Vi ste v času, ko ste bili evropska poslanka, večkrat omenjali problematiko, namreč da evropski semester ni demokratični proces. Kakšne strukture? strukturne reforme bi lahko spodbujali, zato da ne bo šlo samo za maksimizacijo dobička, ampak da bo šlo za izravnavo življenjskih pogojev. Eh, Hvala lepa. Strukturne reforme v tem kontekstu pomenijo da moramo državam v evroobmočju in pa tistim, ki se želijo pridružiti evroobmočju, to, da imajo finančne predpogoje za reforme, ki so potrebne za konvergenco. Ne govorimo o usiljenih reformah. Jasno sem povedala, da se bo o predlogih treba pogovoriti s parlamentom, No, ampak če ste v evru območju in je potrebno prilagajanje in neke države članice težko izpolnjujejo pogoje za zdrave javne finance, potem eh, mora obstajati nek način za ponovno spodbujanje konkurenčnosti v teh državah. V prejšnjem obdobju financiranja smo imeli kar nekaj pozitivnih izkušenj za tehnično podporo, ki je bila ponujena državam članicam z usposabljanjem, z reformo izobraževalnih sistemov, sistemov zbiranja davkov. Vse to so različne nijanse. No in ista enota bo sedaj. Uh, se ukvarjala s tem. Torej, gre za specifična priporočila za države in pa za nacionalne programe reform, predvsem v prilogi B. Imajo sedaj ta priporočila veliko več vsebine, veliko dela pa nas še čaka. Treba izboljšati ta proces, zato pa je seveda potrebno sodelovanje parlamenta. Vsi bomo morali biti bolj proaktivni pri določanju vsebine teh priporočil. Vse skupaj treba prilagoditi tudi državam. Ko govorimo o postopku makroekonomskega primankljaja, no, tudi to bi lahko prispevalo k ponovni konkurenčnosti prizadetih držav. Te reforme mora seveda spoštovati načelo kohezije in ne smejo nasprotovati načelu kohezije. Tako, sedaj pa odpiramo drugi krok zastavljena vprašanj. Besedo dobi Pascal Arimon. Si, cher président, boa noite, senjora Ferreira. Um, damit hört mein portugiesisch auch schon auf. No, tukaj se moja portugalščina konča, govoril bom nemško. Želel bi spregovoriti o čezmejnem sodelovanju. Verjetno dobro poznate program Interreg, Interreg pomeni grajenje mostov čez meje, ne samo fizične mostove, ampak tudi mostove prijateljstva za vzajemno pomoč. Na ta način eh, državljani manj občutijo nacionalne meje in na takšen način tudi jemljajo Evropsko unijo kot nekaj manj abstraktnega. Obžalujem dejstvo, da je komisija v naslednjem obdobju uh, predlagala res teh sredstev iz 10 eh, milijard evrov na 7,4 milijarde evrov. Kot poročevalec za Interreg za leto 2020 se ne strinjam z vašim odgovorom, čež da je to primerno. Ravno sedaj, ko smo soočeni z raztočim nacionalizmom, bi morali več sredstev investirati v to, da premostimo meje. Zato vas sprašujem, ali boste na naši meji, ali boste na naši strani in se boste borili za to, da obdržimo vsaj sedanjo raven sredstev. In pa še nekaj, kaj menite o inovativnih investicijah za Interreg? Gre za tako imenovano komponent 5. Ali se vam zdi primerno, da bi to pripadlo skladu Eurofund? Uh, In pa zanima me, kaj menite o programu Interreg Europe. Tega je sedaj komisija popolnoma črtala. Hvala lepa. Naj vas popravim. pisnem odgovoru nisem rekla, da je to znižanje sredstev primerno. Rekla sem, da je predlog primeren glede na obstoječe omejitve. Nisem rekla, da so rezi primerni, ampak da je program primeren. Naj se navežem na to, sem, kar sem rekla že prej. ni komisija tista, ki sprejema preveč ambiciozne ovojnice in jih potem mora spreminjati ter na ta način eh, povzroča zavlačevanje pri izvajanju novega večletnega finančnega programa. No, Interreg je prav gotovo zelo zanimiv program. Mislim, da sem se nekje v 90-ih letih ukvarjala z prvim programom sodelovanja med uh, Galicijo v Španiji in pa severno Portugalsko. To je bil res odličen program. Mislim, da komisija ne želi zmanjšati učinkov interrega. Vsi si prizadevamo za to, da bi bil interreg še naprej operativen. Jaz se bom prav gotovo zauzemala za to. Ne bom spregovorila o podrobnostih tega programa, ne vem, kakšna prožnost je tukaj predvidena, ampak vsekakor je v mojem interesu spodbujati program Interreg. To je prav gotovo pomemben program. Dolga leta so bile fizične meje velik problem to so bile tudi politične meje in so razdeljevale ljudi, ki so si dejansko bili blizu. Tako da jaz vsekakor zelo podpiram program Interreg. Hvala za ta odgovor. Želel bi omeniti še neko aktualno zgodbo in sicer gre za Brexit. Interreg je program, ki ga Združeno kraljestvo na veliko uporablja, izkorišča. 500 programov eh, poteka v Združenem kraljestvu v okviru Interreg. No, ampak v luči Brexita se je Velika Britanija zavezala nadaljnemu sodelovanju programov Interreg med Severno Irsko in Irsko. Po tem obdobju pa je nadaljne sodelovanje nejasno predvsem, če bo prišlo do Brexita brez dogovora. Ravno pri tej historično problematični meji je Interreg veliko prispeval k odpravljanju problemov. Ali se strinjate, da bi rezanje sredstev za program Interreg lahko ogrozil sodelovanje v tej regiji? In predvsem, kaj se bo zgodilo, če bo prišlo do tako imenovanega trdega Brexita. Ja, kakor veste, je težko delati načrte po scenariju trdega Brexita. To je zelo kompleksna zadeva. Nihče ne ve, kakšne bi bile posledice Brexita brez dogovora. Prav gotovo bi mobilizirali Evropski eh, solidarnostni sklad, eh, potem predvideti bi morali tudi nujno pomoč regijam in pa državam, ki bi bile najbolj prizadete, zato da bi se izognili možnosti fizične meje, ki bi jo lahko povzročil Brexit brez dogovora. Ehm, Brexit brez dogovora ni željena opcija če bo do tega prišlo, bomo morali pogled, ponovno pogledati vse podrobnosti sodelovanja v programih Interreg in povsod drugje. V tem trenutku razmišljamo o možnosti nekega načrta v izrednih razmerih, ampak ne vem, ali je sploh na voljo dovolj sredstev za to, da bi ponovno postavili sistem ciri, eh, carin, prav tako bi morali pomagati prizadetim podjetjem, celo medsebojni osebni odnosi bi lahko bili prekinjeni zaradi tega. Skratka, v tem trenutku nihče ne ve, kaj bi se zgodilo v primeru Brexita brez dogovora. Hvala. Izabel Karales. Spoštovana kandidatka za komisarko, vi ste rekli, da boste še naprej zavezani eni izmed temeljnih politik Evropske um, unije, kohezijske politike, gre ustvarjanje delovnih mest, gospodarsko konvergenco, uh, socialni vidik in tako naprej. No, ampak to je povezano tudi z reformami in reforme so povezane z investicijami. Kako boste spravili ta dva vidika? Pogosto se zdi, da uh, sta to dve ločeni stvari. Kako boste lahko zagotovili da bodo reforme dejansko prispevale k boljši kohezijski politiki, k boljšim delovnim mestam in k boljšim veščinam za delavcem, ter da bo, do, da bo to poskrbelo za bolj inovativno gospodarstvo na prehodu v nizkooglično gospodarstvo. Hvala lepa. Mislim, da že predolgo govorimo o proračunski osnovi za evroobmočje. Enotna valuta je privedla do odprte konkurence med posameznimi državami, brez stranskih učinkov, do katerih bi sicer prišlo. Uh, gre za devalvacijo valute in tako naprej. Um, če bi torej prišlo do novične krize, bi ta imela zelo pomembne posledice. To bi ustvarilo spet nove razlike med državami članicami v evroobmočju. Če želimo dejansko konvergenco, potem potrebujemo ustrezne politike, potrebujemo neko mm, investicijsko zmogljivost, zato da bomo lahko državam članicam pomagali, da gredo po pravi poti. Torej, ko govorimo o reformah, moramo vedeti, da morajo te reforme biti del evropskega semestra, ampak o teh reformah se moramo seveda pogovoriti z državami članicami. Priti mora do neke vrste dogovora z državami članicami. Če bodo dosegle reforme, potem bodo izvršeni transferji. dva generalna direktorata sta v moji pristojnosti, torej generalni direktorat za reforme in pa generalni direktorat za kohezijsko politiko. Če bomo sprejemali strukturne reforme, moramo vedeti, kakšen je teritorijalni učinek teh reform. To ne sme biti v protislovju. En, ena stran mora pomagati drugi. Uh, skrbna reforma javne administracije bi morala recimo privesti do boljše kohezije, reorganizacija izobraževalnega sistema bi morala prispevati k izboljšanju kakovosti človeških virov in to bi spet moralo prispevati k koheziji. To dvoje mora torej biti povezano med seboj. To dvoje ne sme biti v protislovju. Strukturne reforme so nujno posledica enotne valute. No, kohezijska politika pa je zapovedana v naših pogodbah uh, in oboje mora prispevati k poglabljanju evropskega projekta. Hvala lepa. Zanima me, kako bi lahko evropski semester uh, uporabili tudi za hitrejše doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Ko govorimo o evropskem semestru, moramo vedeti, kakšna je časovnica in kdaj eh, so objavljena priporočila za posamične države. Ta priporočila bi morala prispevati k strukturni konvergenci. Ko gre za izvajanje reform, ne sme iti samo za rast za vsako ceno. Ne. Ob tem bi morali spoštovati cilje trajnostnega razvoja, razvojni proces mora biti trajnosten in uravnotežen. Eh, ne smemo pozabiti na razvoj, ne smemo se sredotočati samo na makroekonomske številke. Hvala lepa, sedaj pa podpredsednik Kristjan Gineja. Uh, despite all the talking about simplification, Hvala. Kljub temu, da vedno znova govorimo o potrebah po, po enostavitvah, se upravičenci še vedno pritožujejo zaradi težkega destopa. Kako boste zagotovili, da bodo upravičenci občutili ukrepe poenostavitve? No, vi ste omenili uvodoma poenostavljene stroške. Eh, jaz eh, podpiram to metodo, sami smo začeli izvajati to metodo v Romuniji, ko sem sam bil minister pristojen za to področje. No, ampak vseeno nas je ob tem skrbela možna odločitev računskega sodišča. No, vem, da so računski sodniki neodvisni, ampak vseeno treba zagotoviti določeno stopnjo stabilnosti za naše upravičence. Kako bi se lahko izognili scenariju, ko postanejo upravičenci žrtev različnih tolmačenj različnih institucij. Hvala lepa. Ja, sprašujete o zelo pomembni temi. Iz neuradnih virov sem izvedela, da je da se majhna podjetja ne odločajo za, za to, da bi zaprosila za sredstva. Enostavno nimajo dovolj osebja, ki bi se lahko ukvarjalo z uh, vso administracijo, ki jo to potegne za seboj. In to pravzaprav je v protislovju z samo idejo kohezijske politike. Sredstva bi morala doseči državljane, majhna sjena velika podjetja. Vse ukrepe je treba po potrebi prilagoditi, če ne dosežejo željenega rezultata. No, verjetno se bomo pri reviziji ukrepov morali pogovoriti z upravičenci, morali jih bomo vprašati, kaj treba izboljšati, kaj lahko poenostavimo, kako lahko pravila postanejo lažje izvedljiva, brez nepotrebnih administrativnih bremen. Torej, posvetiti se moramo strani upravičencev, potrošnikov. obdržati moramo to, kar je nujno potrebno in črtati vse tiste administrativne zahteve, ki niso nujno potrebne. Seveda pa ne smemo razvodeniti varovalk ob tem. Eh, treba je zagotoviti, da bodo sredstva ustrezno porabljena. Zato imamo pač predvidene določene pogodbene in administrativne postopke. In Tudi ob poenostavitvah ne smemo pozabiti na to. Hvala. Imamo vprašanje v zvezi z vašo dvojno funkcijo. Vi, vaš dosje se imenuje kohezija in uh, reforme. In pod vaše okrilje bo, bo spadal tudi nov generalni direktorat za podporo ob strukturnih reformah. No, uh, vi ste rekli, da je treba nekako spraviti kohezijsko politiko in pa reformno politiko. Bo to možno ali ne? Hvala lepa. Ja, vem, da tukaj gre za določene strahove. Um, nekateri se bojijo, da bo to sredstva predmet dodatnih pogojevanj, da bodo vsa sredstva šla za, šla za reforme. No, jaz sem skušala zagotoviti, da bodo reforme primerne, da bodo države članice vzele za svoje. Države članice morajo nekako same predlagati te reforme. Prav tako pa je treba zagotoviti da bodo reforme prispevale k njihovi zmogljivosti za rast in konvergenco. Če si ogledate delo, ki je bilo opravljeno v okviru teh reformnih svežnjev, eh, potem lahko ugotovite, da so te enote pozitivno prispevale k reformnim svežnjem. Recimo podporo so nudili 26 državam članicam. Na podlagi tega se je podvojila zmogljivost za tehnično podporo no, mi želimo to podporo sedaj ohraniti, želimo pa okrepiti tudi zmogljivosti za naložbe. Tako da mislim, da rešujemo problem, da ustvarjamo nek nov mehanizem, ki bo prispeval k temu, da bo monetarna unija delovala z manj grožnjami in tveganji kot do sedaj. Hvala lepa, kolegi podpredsedniku, za odlično vprašanje. Sedaj pa dobi besedo kolega Amaro Alvaro, prosim. Obrigado, senhora comissária do Estado, cumprimento. cumprimento. Hvala lepa, spoštovana kandidatka. Jaz sem danes uh, prišel na to predstavitev in moram reči, da sem bil šokiran s pričo tega, kar sem prebral. In sicer me skrbi naslednje. Gre za evropske državljane. Če imate dovolj politične volje, potem bi morali odpraviti napake na področju eh, kohezije. Sedaj grejo sredstva bogatim državam, revnim državam pa ne. In to je paradoks eh, glede na osnovne cilje kohezijske politike. No, mene je to kot portugalca zelo zaskrbelo. Eh, sedaj ste me z vašimi besedami nekoliko pomirili, ampak vseeno eh, vas sprašujem, če boste imeli dovolj politične volje za to. Spoštovani poslanec, mislim, da ni treba, da vas skrbi. Moja zaveza kohezijske politike ni od včeraj. No, ampak tukaj treba sprejeti odločitev, ali bomo delovali na osnovi predlogov, ki jih je komisija podala, ali želimo drugačne predloge. Predlog komisije je delovni dokument. To je delovni dokument, ki je bil uh, pripravljen, brez da bi bila znana stran prihodkov. Eh, gre pa za nek razumen scenarij. Vem, da bomo za uresničitev tega scenarija potrebovali večje zaveze na strani. Mm, Contribuinte líquido, que é o Reino Unido, já não estar aqui ou já não estar a ser contabilizado para o efeito. Na strani neto plačnic. No, ampak ne vemo, kaj se bo zgodilo, ko bo ena izmed najpomembnejših neto plačnic odšla. No, poleg tega pa imamo tukaj še nove izzive, migracije, okolje, podnebne spremembe, varnost na mejah, obramba in varnost, sosedska politika, vloga Evrope v svetu. Vse to so izzivi. Uh, jaz čakam na to, kaj bo odločil odbor za proračun. Ne vem, kaj se dogaja med vami in svetu. Jaz jim seveda prizadevala za to, da bi svet dosegel dogovor za parlamentom. Eh, jaz vem, da v odboru za proračun sedi veliko sposobnih ljudi in prepričana sem, da bodo trialoge prinesli dobre rešitve. Jaz si bom vsekakor prizadevala za to, da bi do tega prišlo. Drugi misel je, da vse ozoliš, to mi naoš.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 če imate politično podporo nove predsednice komisije. Potem eh, se politično gledano lahko strinjamo, ampak v praksi pa vemo, da obstajajo določene težave. Kohezijska politika je evropski projekt, morda nam primankuje sredstev, ampak glavna žrtev tega ne sme biti kohezijska politika. Kaj pa je za stopnjami sofinanciranja? No, eh, ko gre za lastne prihodke, ni komisija tista, ki zbira sredstva, ampak je to svet. To so torej države članice, one morajo sprejeti to načelo in prispevati več v proračun. Kar se pa tiče sofinanciranja, ne vem, če lahko v celoti govorim o tem, ampak to odločitev komisije sprejela leta 2009, da bo zvišala stopnjo sofinanciranja zaradi krize. Sedaj pa je treba poskrbeti za prilagoditve. Vrniti se moramo na mm, obdobje izpred leta 2009. Hvala lepa. Sedaj pa kolegica Cvetelina Penkova, prosim. Uh, uh, Najlepša hvala, gospod eh, predsednik gospa kandidatka za komisarko, govorila bom bolgarsko. Spoštovana gospa Ferreira, kot ena izmed novih držav članic je Bolgarija seveda izkoristila veliko prednosti, ki jih ponuja kohezijska politika. Severno-zahodna regija Evrop Bolgarije je kljub temu še vedno najrevnejša regija Evropske unije. Evropska sredstva skupaj z nacionalnimi ukrepi lahko bolje odgovorijo na določene demografske izzive, s katerimi se srečujejo regije v Evropske unije. Kakšne ukrepe ste predvideli, da bi podprli osrednje in vzhodnje evropske države? tako da lahko dosežejo povprečni življenjski standard Evropske unije. Najlepša hvala za to vprašanje. Kohezijska politika je odgovor na točno takšna vprašanja. Razumem, da do sprememb včasih ne pride dovolj hitro. Gospodarstvo v najmanj razvitih državah se namreč razvija le počasi. Srečujemo se s starajočim prebivalstvom, z težavami pri pridobivanju sredstev in tako naprej. Ampak prav zato je kohezijska politika pomembna in prav zato se moramo osredotočiti na najmanj razvite regije. Kohezijska politika mora sodelovati z drugimi politikami, Ne morem si predstavljati kohezijske politike, ki ne bi bila povezana z socialno politiko, naprimer z gospodarstvom na splošno in tako naprej. Ne poznam podrobnosti in težav, s katerimi se srečuje vaša regija, ampak mislim, da se moramo vsaki regiji posvetiti posebej in individualno pomagati, da se situacija tam izboljša lahko pomagamo z poklicnim usposabljanjem, z izboljšano dostopnostjo ali pa z novo institucionalno arhitekturo, ki bi lahko spremenila strukturo v tej regiji. Kohezijska politika mora torej takšne regije postaviti na prvo mesto. Pozorno si moramo ogledati vsako regijo posebej in razmisliti o tem, katera orodja, kateri instrumenti bi bili najbolj primerni za neko regijo. To je pravi pristop. Pomembno je pa je tudi, da si izmenjujemo izkušnje glede strategij za regionalni razvoj. Namreč mnogo drugih regij se je že srečalo za skoraj enako situacijo. Prav zato je tako pomembno, da regije sodelujejo med seboj. Drugo od drugega se moramo učiti in nima smisla, da ponavljamo napake iz preteklosti. Učiti se moramo iz pristopov, ki so bili neuspešni. Slediti moramo temu načelu, da nihče ne sme zaostajati. Najmanj razvite regije moramo spodbuditi k čim hitrejši konvergenčnosti z bolj razvitimi deli Evrope. Hvala. Najlepša hvala, sedaj pa še moje drugo vprašanje, ki je povezano z vašimi pisnimi odgovori. Tam ste dejali, da se strinjate s predlaganimi rezi za kohezijsko politiko in sicer, da bi se ta dolgoročno zmanjšala za 10 odstotkov. Istočasno pa imamo tudi predlog, da se poviša stopnje nacionalnega sofinanciranja. Zanima me, kako bodo ti dodatni ukrepi vplivali na priložnosti za gospodarsko podporo za najrevnejše regije v Evropi. Hvala lepa. Predlog komisije je po mojem mnenju temeljil na večjem znižanju sredstev. To je bila takrat delovna hipoteza. ampak sedaj imamo to novo stopnjo sofinanciranja. Stopnja sofinanciranja je bila zvišana zato, ker so v obdobju resne gospodarske krize mnoge države članice zašle v težave in jim ni uspelo zagotoviti nacionalnih finančnih sredstev. Prav zato projekti niso bili izvedeni. Javno financiranje je bilo bolj omejeno in ni bilo manevrskega prostora za to, da bi nacionalni organi zagotovili finančna sredstva. Zato se projekti niso izvajali. Seveda, ti problemi še vedno ostajajo in mnoge države pač nimajo dovolj manevrskega prostora tukaj. S časoma bi radi normalizirali stopnje sofinanciranja na tem področju, namreč eh, vidimo, da se je tudi gospodarstvo v zadnjem času no- normaliziralo. Če je stopnja sofinanciranja na strani Evropske unije malce nižja, potem je vzvod večji in lahko ima tudi večje učinke. Pri dostopu do finančnih trgov in eh, pri pridobivanju posojil lahko rečemo, da so v tem trenutku obrestne mere zelo dobre in zato je financiranje projektov lažje. Na tak način se lahko projekti financirajo sami. Hvala lepa, Karolina Rus. <laughs> Hvala lepa. Spoštovana kandidatka za komisarko, gotili smo, da v EU financiramo v zadnjih letih kar nekaj projektov, ki škodijo okolju ali ki so proti lokalnim skupnostim, pogosto se preference daje ekonomskemu interesu prej kot okoljskim razmislekom ali socialnim razmislekom. Vidimo tudi, da države članice financirajo fosilne vire energije, ki prispevajo k podnebnim spremembam. In to so škodljive posledice. Kako bo komisija s tem prenehala? Evropska unija ne sme več financirati takih tipov projektov in zato priporočamo znotraj GD regijo, spostavitev urada za okoljske ukrepe in da se najde rešitev za kontroverzne projekte. Bi podprli ta pristop in kako boste razrešili to težavo? Čisto konkretno boste zagotovili, da se avtocesta stroma v Bolgariji ne bo zgradila, ker je to zaščiteno območje muito obrigada. Ehm, relativamente ao. Hvala lepa. Fez, eu vou verificar. Najlepša hvala. Glede specifičnega primera, ki ga omenjate, bom vsekakor preverila, kakšna je situacija tam. Nisem prepričana, da smo odobrili naložbe v projekte, ki bi škodili okolju. Uh, to so projekti, ki jih preprosto ne moremo več sofinancirati, naprimer rudniki premoga, letališča, razen če gre za letališča v oddaljenih regijah in tako naprej. Torej obstaja cela vrsta izjem in eh, dodatnih pravil. Omenili ste primer avtoceste Struma. Ogledala si bom podrobnosti informacije o tem specifičnem projektu in preverila, kakšno je stanje. Po mojem mnenju je izjemno pomembno to, da se spoštuje evropska zakonodaja. Istočasno pa moramo podpreti projekte, ki so pomembni in potrebni. Istočasno pa moramo zagotoviti, da ti projekti spoštujejo vrednote, ki so opisane v pogodbah. Če imamo nek projekt, ki je povezan z območjem Natura 2000 ali z neko kulturno dediščino v okviru UNESCO, moramo to gotovo v prvi vrsti zaščititi in najti neko alternativno rešitev. Če želimo doseči primeren učitek, učinek, moramo pač najti nek, eh, neko drugo rešitev. Prva predpostavka je torej to, da se spoštuje zakonodaja. Potem pa moramo vsak projekt posebej oceniti in zagotoviti to, da tukaj ne bo negativnih učinkov na okolje in da istočasno rešujemo probleme naših državljanov, ki se morajo premikati, ki potrebujejo dostopnost in infrastrukturo v prometu. Rešitve vam torej ne morem podati v tem trenutku, bomo pa vsekakor preverili to vprašanje. Hvala lepa za vaš odgovor financiranje Evropske unije bi moralo biti učinkovito in trajnostno. Primeri, kot so nekateri naravni projekti, pa kažejo, da bi potrebovali kriterije za bolj trajnostne projekte. Prav tako moramo voditi ustrezno urbanistično politiko. Menite, da počnemo dovolj, da bi vsi akteri bili vključeni v postopke izvajanja strukturnih skladov. Bolj konkretno, 2020 bo ključno leto za udeležbo partnerjev pri prihodnih projektih, kajti o tem se bo govorilo v državah članicah. Besedilo Evropske unije, ki vključuje lokalne skupnosti, pa ne bodo sprejeti še do takrat, ampak malo kasneje. To, da ne boste vključili akterjev, ni dobro. Kako boste razrešili te razmere in boste dali zagotovila vsem, ki so prisotni, da se bo njihov glas slišalo in da se ga bo upoštevalo pri pripravi programov za 2020, tudi kar se tiče kodeksa ravnanja in kako boste šli tudi po ustrezni pravni poti, tudi leta 2020. Muito obrigada pela sua questão. Eh, eu... Najlepša hvala za to vprašanje. Partnerstvo je po mojem mnenju osrednjega pomena. V vse projekte moramo vključiti lokalne deležnike. Preiskala bom situacijo, ki ste jo omenili in preverila, kaj se tam dogaja. Po mojih izkušnjah je izjemno, izjemno pomembno, da so vključeni lokalni deležniki. To je v bistvu predpogoj za to, da se izvajajo dobri projekti, ki služijo skupnosti in s katerimi zagotovimo sodelovanje lokalne skupnosti v vsakem projektu. Sama sem bila odgovorna za nekaj teh integriranih operacij. Zagotovili smo vključenost sindikatov, vključenost lokalnih združenj podjetnikov, nevladnih organizacij, gospodarske skupnosti, gospodarske zbornice in tako naprej. To je izjemno pomembno. Glede situacije, ki ste jo omenili, pa kot rečeno bom to preiskala in uh, mislim, da se mora to načelo vsekakor spre, uh, spoštovati. Andruj. Hvala lepa. Matilda Andruj. <clears throat> Merci, monsieur président. Madame Ferreira. Hvala lepa. Gospa Ferreira, kljub ciljem teritorijalne kohezije so nekatere regije še prav posebno revne in tudi upravljanje ni vedno optimalno. Nekatere periferne ali ultraperiferne regije imajo stopnjo revščine, ki so zelo, zelo izrazite. 40 odstotkov prebivalcev na Reunion živijo pod stopnjo, pod pragom revščine, veliko jih je brezposobnih. Pa tako smo maja videli poročilo, kako so kohezijska sredstva zvišala nekatere cene. Kako bi lahko torej zagotovili, da bodo kohezijska sredstva dejansko pomagala prebivalcem, kajti to so davkoplačevalska sredstva in potem ultraperiferne reke, kaj menite, bi lahko storili za zaščito nekaterih ultraperifernih regij, tako potem, ko bi obdavčili nekatere reke, ki se uvažajo na ta področja. Tukaj je šlo tudi po kategorijah in nekateri izdelki so bili izuzeti. Nasprotju z enim od členom delovanja, pogodbo o delovanju Evropske unije, ki tega ne odobrava. Kaj boste storili proti temu? Hvala lepa za to vprašanje. Najbolj oddaljene regije so, kot rečeno, prioriteta za nas in tudi prioriteta v eh, pogodbah. Omenjali ste člen 43. Tudi za novo izvoljeno predsednico komisije bo to ostalo pomembna prioriteta. Opozorila je, da nas je, da moramo biti izjemno pozorni na razvoj teh regij. Srečujejo se namreč z specifičnimi težavami, oddaljenost, težja dostopnost in tako naprej. Prav zato obstajajo tukaj izjeme, s katerimi lahko dovolimo financiranje letališč v teh najbolj oddaljenih regijah. Poleg tega so te regije tudi izpostavljene podnebnim spremembam in tako naprej. 21 predlogov je v eh, zakonodaji komisije, ki so posebej namenjeni najbolj oddaljenim regijam. Želimo jim omogočiti kar največji dostop do finančnih sredstev, poleg tega za njih zagotavljamo minimalni prak na prebivalca in tudi pri kmetijskih vprašanjih imamo posebne določbe, ki veljajo za najbolj oddaljene regije. Razvojne strategije teh regij morajo biti pozorne na povezavo med prevozom in okoljem, pa seveda tudi drugimi sektorskimi politikami. Pogosto so te regije odvisne od monokulture in če se spremeni kmetijska politika, trgovinska politika, če se spremeni cena za mleko, za sladkor ter eh, druge eh, proizvode, lahko to močno vpliva na takšno oddaljeno regijo. Razmisliti moramo, kako lahko te regije razvijamo tudi s pomočjo obnovljivih virov energije. To je zelo zanimiva opcija za mnoge oddaljene regije, naprimer, če govorimo o pridobivanju energije iz valov, iz plimovanja, vetra. Tudi solarna energija je zanimiva v teh oddaljenih regijah. Na tak način namreč lahko zagotovimo, da bodo energetsko avtonomne in ne bodo več odvisne od zunanjih energentov. Hvala lepa. V preteklosti ste kritizirali trojko, kar se tiče Grče in Portugalske. Zanima me, ali ste pripravljeni prekiniti logiko vrčevanja ali pa boste to nadrevali, čeprav vemo, da je to proti teritorijalni koheziji. De facto, jo fui kritike. Najlepša hvala. Res je, bila sem zelo kritična do pretiranih sprememb, ki so bile usiljene tem državam v času vladavine trojke. Prav v tem Evropskem parlamentu, v teh dvoranah, sem prebila kar nekaj časa na razpravah o tem vprašanju. Še vedno menim, da so bile prilagoditve v tistem času pretirane, ampak Evropska unija se je iz teh izkušenj naučila. Skupna valuta potrebuje tudi druge instrumente, ki jih lahko uporabimo. In sedaj imamo nek osnutek ideje, neko temeljno zamisel glede tega, kakšne reforme potrebujemo. To predstavlja žarek upanja. Namreč menim, da naša enotna valuta lahko pomaga pri doseganju konvergenčnosti med državami. Te prilagoditve morajo biti manj boleče v času krize. Poleg tega pa je potrebno upoštevati še en element in sicer mehanizem za kompenzacije s pomočjo naložb. Tega mehanizma še nismo zadosti uporabili. Potrebujemo kratkoročne naložbe in upam, da bomo to lahko uporabili, ter zagotovili tudi, naprimer, jamstva v primeru brezposelnosti. Hvala lepa, gospa Močdanovska. Bardzo panie przewodniczący, szanowna pani e, komisarz, e, polityka spójności ma jasno wyznaczone cele, które Hvala lepa. Kohezijska politika ima svoje cilje, ki so zelo jasni, niso pa še bili doseženi. Torej, ni možno spremeniti teh ciljev in te politike to, kar ste dejali glede konkurenčnosti in kohezije, ki gre sta z roko v roki, je zelo zanimivo in pomembno. Potrebno je spomniti, da smo precej znižali sredstva za revnejše države, manj pa za bogatejše. Prav tako se moramo, se moramo zavedati, da če ne bo možno uporabiti sredstva za revnejše države, bo to pomenilo potem upočasnitev razvoja tudi za bogatejše. Kaj menite o tem? Bodo ti proračunski rezi resnično izvedeni in to v bistvu škodi nam, to potem škodi učinkovitosti te politike in to ni dobro. Dobrigada. Um... Hvala za to vprašanje. Mislim, da vaše vprašanje vključuje tudi nekaj implicitnih elementov. Namreč eh, aspekt tega, kako se kohezijska sredstva razdeljujejo po državah članicah. Tukaj obstajajo različne formule in nekatere izmed teh formul za razdelitev so smiselne. Če nekatera država izboljša svojo rast, potem pač izgubi dostop do sredstev. Država, ki pa ima težave pri podpori za lastne regije, in država, v kateri imajo veliko težav z rastjo in zaposlovanjem, pa dobi več sredstev. To formulo torej vedno znova spreminjamo in prilagajamo. Pomembno je, da je razmerje usklajeno z situacijo, ki vlada v neki državi v določenem trenutku. Pomembno je torej razumeti, da ta sklad ne obstaja v nekem vakumu, ampak se vedno znova prilagaja okoliščinam, v kateri se znajde določena država. Polski gre zelo dobro, čestitam vam ob tem, namreč eh, vaša konvergenčnost je vedno boljša in boljša. Ampak smiselno je, da Poljska dobiva manj finančnih sredstev, zato ker ji gre dobro. Podobno se dogaja tudi na portugalskem. Finančna sredstva so torej preferenčno namenjena tistim državam, ki imajo pred seboj še več dela. Vse je torej odvisno od okoliščin, v katerih se neka država nahaja. Jasno je tudi, da so vse te formule za porazdelitev omejene na nek način. Če pride do prevelikega znižanja sredstev, tudi to ni sprejemljivo in zato moramo imeti neke omejitve. Ne moremo kar tako primerjati trenutnega in prejšnjega programskega obdobja. Potrebujemo pa smiselne politike. Dziękuję bardzo. Chwala lipa. Torej, še eno vprašanje, zelo pomembno, kar se tiče kompromisa, ki je bil pripravljen na svetu, smo izpogajali možnost podpore infrastrukturnim projektom, nakup železniške opreme in tudi letalske. Bodo to izjeme ali ste bolj za mnenje Evropskega parlamenta? Že prej sem odgovorila na podobno vprašanje, ki zadeva letališča. Trenutna situacija je pač takšna, da razen v nekih specifičnih situacijah, kot naprimer pri najbolj oddaljenih regijah, ne predvidevamo financiranja letališč. To namreč ni v skladu z splošnimi načeli prehoda na bolj trajnostno gospodarstvo v Evropi. Torej, še vedno je mogoče graditi letališča. Res pa je, da pri tem ne bo evropske podpore, razen če obstaja nek specifičen dober razlog za to. Torej, kakršno koli večanje ogličnih izpustov mora biti opravičeno. Takšna so pač pravila. V določenih pr primerjih pa si lahko seveda ogledamo, ali ta načela veljajo še vedno tudi v praksi. Tako, kar nekaj zamude že imamo, naj vas spomnim, da dodatno vprašanje ni obveznost, ampak je možnost in mora biti to vprašanje povezano s prvotnim vprašanjem. Besedo sedaj dobi Simone Schmidbauer. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovana kandidatka za komisarko. V nekaterih državah članicah se trenutno trudijo k decentrali, decentralizaciji, torej čim več pristojnosti se prenaša na regionalno raven. Po drugi strani pa druge države članice centralizirajo veliko politik. Če želimo zagotoviti, da bo kohezijska politika dobro delovala v vseh državah članicah, Evropski parlament preva, predlaga, da se v vse projekte vključi tudi regionalne in lokalne oblasti. Partnersko, to partnersko načelo mora biti nekaj, kar deluje v praksi. Žal pa se s tem ne strinja svet, ta si želi bolj splošne formulacije. Prav zato vam zastavljam naslednje vprašanje. Ali boste vi kot komisarka uspodbujali države članice k temu, da bi v prihodnosti kohezijsko politiko prenesli iz nacionalne ravni na regionalno raven. Ali pa menite, da potrebujemo neko ravnovesje med delovanjem nacionalnih organov in regionalnih organov? Kako je s tem? Eh, Hvala lepa. To je vsekakor zelo pomembno vprašanje. ampak spoštovati moramo odločitve, ki so jih sprejele posamezne države članice. Če govorimo o nekem zelo regionalnem projektu, potem je vsekakor zelo pomembno, da so v ta projekt vključene vse pristojne oblasti, Če vzamem za primer svojo državo, mi imamo zelo centralizirano strukturo, nimamo nekih regionalnih predstavnikov, ki bi bili izvoljeni in to je pač naša struktura. Evropska komisija se ne sme upletati v notranjo organizacijo držav članic. Prav potem pa še drugo vprašanje, ki ga imam. Kohezijska politika in partnersko načelo lahko delujeta le, če imamo vzpostavljeno medsebojno zaupanje na vseh ravnih. Na začetku ste ponudili to, da boste dobro sodelovali z Evropskim parlamentom kot partnerjem. Zanima me, ali obstajajo tukaj kakšni konflikti interesov v vašem primeru. Namreč na začetku našega partnerstva moramo takoj odpraviti kakršne, kakršnakoli tveganja. Vaš partner je pristojen za razdeljevanje regionalnih eh, sredstev v okviru kohezijske politike in zanima me, ali se vam zdi, da je to konflikt interesov. Hvala. Hvala lepa, bom odgovorila angliško, tako da bodo vsi razumeli. Hvala, da ste mi zastavili to vprašanje, da lahko pojasnim to situacijo. To je povezano z prvim vprašanjem, ki ste ga postavili. Na portugalskem nimamo regij, ampak administrativne enote. Moj mož je profesor na univerzi, je gospodarstvenik in je tudi v zadnjih treh letih član enega, ene izmed teh javnih inštitucij, ki razdeljujejo sredstva za regionalni razvoj na severu Portugalske. Po mojem mnenju tukaj ne prihaja do konflikta interesov, namreč on odgovarja ministru v centralni vladi, ki je pristojen za načrtovanje. Seveda se mi zdi izjemno pomembno, da ne prihaja do konfliktov v javnem interesu in v javnih službah. Novo izvoljeni predsednici komisije sem poslala dopis in zelo jasno povedala, da če bo v kakršnem koli trenutku, kadarkoli prišlo do tveganj, no bom kar prebrala, kaj sem ji poslala pripravljena sem prevzeti vse ukrepe, da bi preprečila kakršno koli navidezno um, obliko konflikta interesov. Zato tudi ne bom eh, posegala v razdeljevanje sredstev v mojem portfelju, ki bi posredno ali neposredno vplivali na zmogljivosti mojega moža v njegovih strokovnih kapacitetah. Torej, v primeru, da bi prišlo do nekega projekta, ki je povezan z projekti, ki jih upravlja moj mož, se bom sama vzdržala kakršnega koli eh, odločanja o tem projektu. Sem pa prepričala, da jaz eh, tukaj ne bom upletena, da se to nikoli ne bo zgodilo. Namreč vladan jasen sistem, moj mož se nikoli ni srečal z prejšnjim komisarjem na tem področju, prejšnji komisar tudi ni nikoli neposredno odločal o projektih, na katere vpliva on, tako da tu ne bi smelo prihajati do problemov. Sem pa poslala ta dopis novo izvoljeni predsednici in dodala bi še to, da bom sprejela kakršnekoli ukrepe, za katere mislite, da so potrebni. To je torej moj osebni kompromis na tem področju. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje in odgovor in za ta iskren odgovor. Torej. Sedaj pa gospa Suzana Solis Perez. Eh, hvala, gospod predsedujoči, hvala kandidatki za komisarko. Zanima me, kaj boste naredili za to, da bomo Evropski uniji pripravljeni na digitalno agendo, tako da nobena regija ne bo obstala ob strani. Um, regije V regijah je treba zagotoviti ustrezno usposabljanje in pridobivanje veščin za digitalno agendo. Kako boste uporabili kohezijska sredstva za to, da boste um, poskrbeli za sredstva um, za inovacije, za industrijski razvoj in to za vse regije, ne samo za. Um, torej, da, ne, da nobena izmed regij ne bo zaostajala. Prav tako je treba poskrbeti za povezljivost eh, oddaljenih območij, podeželskih območij in treba se boriti proti begom možganov iz teh območij. Ehm, tudi to bo ključnega pomena pri doseganju ciljev digitalizacije in pa inovacije. Kako boste tukaj poskrbeli za ustrezne spodbude? Hvala lepa. Mislim, da je to ključno vprašanje. To, kar bomo storili, je, da bomo torej sprejeli ta predlog komisije. To je točno to, kar projekti, ki so predstavljeni, že morajo zagotoviti, da ustrezajo kriterijem in ustrezajo temu DNK teh predlogov. In potem imamo to, kar imenujemo pametnejša Evropa, bolj inovativna Evropa, tudi bolj tehnološka. To pomeni, da ne bodo manj razvite regije imele zastarelo tehnologijo, ne bodo, nekakšno, ne bodo nekako zaprte, imeli zaprto pot do napredka. Ne, to mora biti Evropa, ki je združljiva z našimi tudi okoljskimi cilji. In potem imamo tudi še tema, tematsko koncentracijo, kot to imenujemo. Za vsak tip regije moramo imeti minimalne zahtevke. kar se tiče uvajanja teh dveh razsežnosti, ki sem ju omenila. Najbolj občutljive regije, države, ki imajo največ težav pri identifikaciji projektov, morajo tretjino 35 odstotkov nameniti ciljem A in 35 odstotkov ciljem 2 bolj zeleni Evropi. Torej, to bo po tipologiji regije. Ne smemo potem imeti inovativne centre, potem regije, ki ostaje ob robu. Politika se sicer upravlja iz nekega središča. Ampak, čeprav je tako, mislim, da bo vseeno potrebno zagotoviti razpršitev sredstev in jih ne namenjati samo posameznim središčem. Želela sem torej omeniti, da bomo imeli to porazdelitev pri teh različnih pobudah. Eh, Gospa Ferreira, mene zanima, kako so porabljena sredstva predvsem kako se jih črpa. Nekatere države članice imajo probleme pri črpanju iz najosnovnejših programov. Eh, kako boste eh, poskrbeli za to, da bodo, da bodo regije lahko lažje črpala sredstva tudi za kompleksnejše projekte, kot so programi inovacije? Eh, boste poskrbeli za večjo tehnično pomoč oziroma kaj lahko naredimo za to, da bi bila stopnja izvajanja skladov višja? Hvala lepa. Torej, vprašanje, ki ga zastavljate, je odvisno od kakovosti institucij, od kakovosti struktur, ki so na voljo in od kakovosti same družbe, kjer bodo naložbe. Tako da moramo resno razmisliti o vseh različnih vidikih, kako lahko ponudimo tehnično podporo, zato da bodo programi učinkoviti. Želimo si razvoja, ampak ne za vsako ceno. Želimo si okoljskega, trajnostnega razvoja in želimo si tudi razvoj novih tehnologij. Mislim, da je prostor v teh predlogih za vse to, o čemer govorim vprašanje pa je, kako najti pravi recept, tako da lahko zagotovimo, da bodo vsi zmagovalci. Moramo zaupati lokalnim akterjem, zato da zagotovimo, da so projekti tisti, ki so trajnostni in kjer bodo vsi zmagovalci. Hvala lepa, Roza Damato. Hvala lepa, pozdravljena kandidatka za komisarko tukaj sem na plenarnem zasedanju. Prejšnji mesec smo dejali, da moramo storiti več na področju pakta za stabilnost in rast. Sedaj pravite, da boste tudi na novi komisiji imeli nekatere kriterije, ki o kateri boste premislili, glede pakta stabilnosti nas. To je občutljiva tema. Gre za nadaljni razvoj regij, ki so manj razvite. Lahko tukaj sedaj javno potrdite, da boste za zelene naložbe ohranili vsaj to stopno sofinanciranja, ki jo imamo. Kar nekaj smo storili v prejšnjem mandatu za boj proti podnebnim spremembam, potem pa torej smo pravili subvencije za fosilna goriva, kar nekaj pa še izjem. Imamo tudi pogajanja s svetom in državami članicami, ampak obstaja tudi pogajanja o reviziji pravil. Eh, to brigada, jo. Eh, Hvala lepa. Torej, kot sem že dejala, o vseh teh temah je potrebno govoriti. Seveda pa ni vse pod mojo pristojnostjo. Veliko stvari se je potrebno ogledati, veliko stvari reformirati. Je pa to kompleksen proces in zelo dolgotrajen. To zahteva tudi soodločanje. Posvetovali, mislim, sprejemali bomo novo zakonodajo. To je torej v rokah mojega kolega, ki je pristojen za ekonomijo. In lahko vam zajamčim, da bom vključena v to razpravo in bom skušala zagotoviti, da bo celotni svežen bolje organiziran. Za rezultate pa ne morem jamčiti. Hvala lepa. Potem pa še vprašanje, ki je povezano z lokalnimi skupnostmi, občinami, njihova upravljanska sposobnost je nezadostna. To ni dovolj in se potem torej ne uporabljajo sredstva na zadostni način. Torej bi morda tukaj potrebovali več nadzora. Same občine ne zmorejo vedno izvajati projekte in potem so tudi blokirane pri naložbah, kar se tiče prispevanja k temu paktu. Hvala lepa. Govorili ste o nadzoru, seveda to je potrebno. Imamo celoto verigo odgovornosti za uporabo evropskih sredstev in mi smo odgovorni našim državljanom, to je njihov denar. Tako da moramo imeti ustrezen nadzor. Kaj poskuša storiti komisija v svojih predlogih? Poenostaviti stvari, jih narediti bolj operativne, bolj berljive za predvsem manjša podjetja in manjše prejemnike. Ko pa to pravim, mora nadzor še vedno obstajati. To je velikanska odgovornost upravljati z denarjem, ki je denar davkoplačevalcev. Kakovost je potrebno torej okrepiti. Ne moremo ustvarjati novih mehanizmov, ki ne bodo prinašali dodane vrednosti pomembno je, da nadziramo ustrezno porabo sredstev. Veliko pa bo potrebno še postoriti tudi pri izboljšanju vsebine projektov. Projekte je potrebno preverjati, jih nadzirati, to pa mora imeti potem vpliv na lokalne skupnosti. Delo že teče, ampak izboljšave so še možne teh predlogih razpravljamo sedaj in mislim, da bo to izboljšalo zadeve. Hvala lepa. Tako, sedaj pa dobi besedo Margarita Marquez iz odbora za proračun. Prosim. Prezident, kara eh, komisar je zignada. Hvala lepa. Kandidatka za komisarko. Mislim, da mora biti jasno. Vse države v EU so države, ki so prejele sredstva iz kohezijske politike ali posredno ali neposredno. Na portugalskem so rezultati kohezijske politike zelo vidni. Vsi vemo, da smo tukaj zato, da bi postali Evropska komisarka, ne ministrica v portugalski vladi. Portugalska bo spoštovala 245. člen pogodbe. V tej novi generaciji kohezijske politike pa je kohezijski cilj, ki je vsega, osnovni cilj Evropske unije, nekaj, kar mora biti upoštevano v vseh politikah EU. Zato je financiranje kohezije nekaj, kar gre veliko prek teh sredstev, ki jih imamo za postavke, ki so namenjene samo za kohezijo. Torej, kar se tiče prihodne kohezijske politike, boste nadaljevali v isti smeri. Moram pa reči tudi, da sem bila zelo zadovoljna, ko ste dejali, da ste odprti za sodelovanje s parlamentom, zato da bi izboljšali predlog komisije in se lotili pogajen, kar se da hitro, da bi kmalo dosegli dogovor za večetni finančni okvir. Obrigada. Eh, Hvala lepa, gospa poslanka. Strinjam se z vsem, kar ste dejali. Mislim, da je to zelo dobra aktualna pripomba. In to tudi zelo sopada z, našo, z našimi glavnimi elementi zaskrbljenosti, kar se tiče tudi krhkosti glede evropskega proračuna. Morda bomo morali si svetom to še enkrat ogledati med pogajanjem. Morda bomo morali še kaj spremeniti in seveda bom aktivno udeležena v pogajanjih. Mislim, da bi bilo dobro, če bi lahko šli v smeri parlamenta, to bi bilo dobrodošlo in zanimivo. Ampak strukturno pa se razprava o lastnih virih mora vrniti na naš dnevni red. več je potreb, vedno bolj raznolike so. In prav tako imamo sedaj še Brexit, ki tudi povzroča veliko obremenitev za naše sredstva. Komisija je tehnični organ in lahko se pogovarjamo o tem, kako bi vsi prispevali k temu, da bi ustvarili deljen občutek odgovornosti znotraj komisije. Seveda, vsi prinašamo svoje veščine, različna mnenja. Seveda, obstajajo tudi različna stališča med nami, kot ste lahko videli tudi na predstavitvah kandidatov za komisarje. Hvala lepa. Pripričana sem, da se boste strinjali, da je instrument za konkurenčnost in konvergenco v evroobmočju nekaj, kar mora biti dopolnilno drugim instrumentom in prinesti dodano vrednost. To mora biti oblikovano tako, da upoštevamo ekonomski cikl. Kako lahko ta instrument spremenimo tako, da bo upošteval resno upočasnitev ekonomije, če pride do težave s konvergenco in konkurenčnostjo, kako lahko uporabimo prave distribucijske kriterije, zato da zagotovimo kar najboljše izpolnevanje ciljev. Hvala lepa še enkrat. Govorite o BICC, to je kratica. To v bistvu cilja na financiranje strukturnih politik po državah članicah. Rada uporabim pojem strukturna politika, strukturna reforma, kaj ti to pomeni, da lahko tako pozitivno reformiramo javno upravo, sistem izobraževanja ali tudi zdravstveni sistem. Kot sem dejala vodoma, pa lahko to naprimer pomeni tudi ustrezno upravljanje z gozdovi, da se izognemo večji škodi, naprimer, kot je bilo v primeru požarov. Tako moramo zagotoviti, da bodo države evroobmoče imela dovolj proračunskega manevrskega prostora, da ne bo struktura dejansko ogrožena. Sicer morda ne bodo mogli izvajati teh politik, pa vseeno ostati v okviru javnih financ. Seveda, ta instrument temelji na izkušnjah prejšnje komisije, ko smo imeli samo tehnično podporo za te države. Tiste države, ki so se pridružile skupni valuti, pa bodo sedaj ugotovile, da obstaja tudi podoben sistem. O tem pa bom kmalo podala več informacij. Hvala lepa. Lidija Pereira, odbor Ekon. Hvala lepa, predsednik. Kandidatka za komisarko. Obdobje ekonomske rasti so priložnost za države, da izvedejo strukturne reforme. Predvoljne kampanje pa so skušnjava za vlade in če ste v državi kot je Portugalska, Grčija, Italija, kjer so visoki javni dolgovi, potem je težko izvesti strukturne reforme. Ampak evroskupina je preko neblokirana. Nismo reformirali evroskupine. Da imamo novega predsednika. Nikoli ni izvedel eh, reform v svoji državi in tudi tu mu ne bo uspelo. V vaših odgovorih na pisna vprašanja govorite o delovanju šol, o delovanju različnih sistemov, ampak zdi se, da teh strukturnih reform sploh ni. Evropski državljani morajo vedeti, katere reforme bi si želeli videti in kaj se mora spremeniti na področju zaposlovanja, kaj se mora spremeniti v bolnišnicah in šolah. Hvala lepa, gospa poslanka. Moram reči, da z velikim veseljem odgovorim na vaše vprašanje. To, kar pravite, seveda se nanaša tudi na nacionalno politiko in tega dela ne bom pokomentirala. Kar se tiče tega, česa si želim, seveda se bom odvala. Ne, ne gre za to, česa si želim. Gre za to, da bodo države morale same razpravljati o tem, kaj je za njih najbolj pomembno. Govoriti o teh vprašanjih kot del evropskega semestra. Te vprašanje države bodo morale identificirati tiste politike, ki so za njih potrebne kot del semestra. Same morajo to predlagati in potem jih tudi izvesti. V veliki, veliko primerjih ta politika pomeni tudi določeno raven reorganizacije. To lahko tudi stane. je pa strategija, da vsaka država članica to opredeli. Politik ne moramo usiljevati. Tako da torej, imamo priporočila po državah, o tem pa se je potrebno pogajati. Vsaka država mora podati svoje predloge. Hvala lepa za ta odziv. Samo še pripomba. Evroskupina ni nacionalna politika. Kar se tiče strukturne reforme, Dejali ste, da so potrebe po strukturnih reformah raznolike po državah. Domnevam pa, da ima komisija neko bolj enotno stališče, ki bi poenotilo te različne pristope. Imate še čas, da se ustrezno odzovete, če želite. Ampak kar se tiče instrumenta za konvergenco, boste vključeni v izvajanje tega moram reči, da so vaše odgovori precejšnje razočaranje. Zdi se, da nižate naše velike ambicije, da bi torej imeli proračun za evromoče. Vi pa prej govorite o teh manjših trojkah za vsako državo, trojka za vsak sektor, za zdravstveno politiko, za izobraževanje. Je to vaša ambicija za ta instrument? za proračunsko zmogljivost evromoča ali pa želite storiti kaj več. Tako da ne bomo na koncu razočarani. Hvala lepa. Hvala, Arkom, jaz... Hvala lepa. Naj se distanciram od te zamisli majhnih trojk. V preteklosti sem se borila proti trojkam, medtem se je v Evropi precej spremenilo. Tudi politika sama se je spremenila. Evropski semester je instrument, ki mislim, da nudi boljši okvir za okvaranje z neravnovesi v evromočju. Vsi skušamo potem sedaj te procese še dodelati. morajo pa seveda države članice same podati predloge. To je torej ravno nasprotno trojkam. Težava trojke je, da ker Evropa ni imela ustrezne strukture, je ustvarila nekaj, kar po mojem ni delovalo. Ampak šestečkom in evropskim semestrom pa imamo kar nekaj zanimivih predlogov. Mislim, da bi si morali ogledati priporočila po državah in strukturne reforme. Torej, reformne načrte za vsako državo. Poglejte si podrobnosti, ki so tu še prav posebno v prilogi D. Tu bodo navedeni tipi projektov, ki jih države morajo izvajati. Morajo pa seveda države izbrati, kaj so pripravljene storiti. In to je, mislim, da precejšnji napredek. In to je ključno vprašanje za delovanje evromoča. Eh, hvala lepa. Jose Gosmao, član odbora Ekon. Hvala, gospod predsedujoči. Gospa kandidatka, pravite, da se gospodarska politika v Evropi močno spremenila. Nisem prepričan, da je to res. Vsi govorijo o investicijah, ampak kaj so povzročile te investicije? Investicije so povzročile rast, niso pa povzročile redistribucije um, bogatstva. Dobili smo evropski semester in reforme. Zanima me, ali si boste skupaj z parlamentom prizadevali za to, da ne bo več rezov v kohezijsko politiko. To se mi zdi najslabši možni scenarij. In ali se strinjate s tem, da je da naložb v odpravljanje socialnih razlik uh, in za ukrepe proti podnebnim spremembam ne bi smeli šteti v javnofinančni primankljaj. Hvala lepa. Pri evropskem semestru smo s pomočjo evropskega semestra smo dosegli velik napredek. Seveda vse skupaj ni idealno, še vedno moramo prehoditi dolgo pot. Evropo je treba korak za korakom prestrukturirati. Seveda moramo stalno odpravljati napake in poskrbeti za izboljšavo, za izboljšave. Kar se tiče drugega dela vašega vprašanja, pa mislim, da sem na to že odgovorila. Torej, v trenutnem scenariju so predvideni proračunski rezi. Če boste so zakonodajalca povišala zgornje meje, potem uh, bi to bilo dobro, bi to bilo za pozdraviti. Sama menim, da bi kohezijsko politiko morali zaščititi, zlasti drugi stebr, se pravi kmetijstvo. pri kohezijski politiki je potreben mm, tesen odnos med, eh, med reformo kmetijske politike in reformo kohezijske politike. Na ta način bomo lahko odpravili več problemov. Jaz si bom prizadevala za to, to je del mojega dosija, prav tako pa menim, da je to potrebno zato, da poskrbimo za dinamiko na enotnem trgu. To je potrebno, spoh pa je potrebno zato, ker imamo enotno valuto, kaj ti v težki situaciji smo, če imajo gospodarstvo isto valuto, pa um, ob tem obstajajo velike razlike med njimi. Pod vprašanje uh, pogojevanje deluje na naslednji način. Tiste države, ki izpolnjujejo pravila Evropske komisije, imajo nekaj manevrskega prostora, druge se pa znajdejo v težavah. Torej, o kakšnih reformah govorimo kot del vašega doseja? Je to privatizacija? Eh, siromašenje družbe, oziroma ali govorimo o čem bolj produktivnem. Pa še nekaj. Če govorimo o Komisija govori o odgovornih gospodarskih politikah, ampak zaradi tega smo se znašli v največji gospodarski krizi. Zato se moramo zavedati dejstva, da reform ne smemo usiljevati. Zato vas sprašujem, ali boste se tukaj naučili kakšne lekcije? ali boste poskrbeli za to, da kohezijska politika ne bo žrtev eh, pogojevanja strani komisije? Ja, kohezijska politika je urejena za trenutno zakonodajo in tudi to je podvrženo makroekonomski politiki. Trenutno sicer imamo sredstva za ublažitev možnega negativnega učinka Z nekaterimi ukrepi bi se lahko celo uh, izognili makroekonomskemu pogojevanju. Vem, kakšno je stališče parlamenta v zvezi s tem. Mislim, da bi morali na področju strukturnih reform sedaj poskrbeti za politike, ki bi poskrbele za konkurenčnost držav, ki so v težavah. Seveda pa jaz ne morem sama o tem odločati, o tem morata uh, razpravljati skupaj svet, parlament in komisija. Komisijo. Hvala lepa. Alfred Sant, član odbora Ikon. Hvala. Um, vem, da ne morete natančno povedati, um, kako natančno bo urejen sklad za pravični prehod. Ampak zanima me tri stvari. Kako boste zagotovili, da to ne bo omejeno samo na okoljske učinke, ampak da bo to pokrivalo tudi socioekonomske učinke, predvsem na evropske delavce? Drugič, ali si boste prizadevali za to, da novi sklad ne bo kot EFSI? Uh, da bo torej vse skupaj temeljino na vzvodih in da bo v tem sredstva šla eh, regijam, ki so najbolj uspešne. Eh, in pa še nekaj. 13. junija so sklepi sveta jasno um, izpostavili dejstvo, da je treba upoštevati trenutno stanje v državah, eh, ko gre za prehod na okoljske in ko gre za izpolnjevanje okoljskih in podnebnih zahtev? Ali boste tukaj podprli otoške države in pa izolirane regije, um, ki se soočajo z težavami, naprimer pri prometnih povezavah in tako naprej? Hvala, razumem vaše vprašanja, vaše ambicije. Eh, ja, rekli ste, da tukaj ne smemo sprejemati preveč kompromisov, no delo komisije boste lahko ocenili po prvih stotih dneh. Kar se tiče sklada za pravični prehod. Eh, vprašali ste, ali se bo ta sredotočal tudi na razmere na otokih. Eh, ja, ta sklad je omejen, tukaj ste govorili o 4,9 milijarde evrov. Zato moramo sklad videti v povezavi z kohezijskim skladom. Posvetiti se moramo pomembnim vprašanjem, vprašanjem skladnosti za okoljsko zakonodajo, treba se ogledati konsolidirane inštrumente, ki jih imamo na voljo, zato da se lahko prilagodimo prilagajamo različnim situacijam. No, videli bomo, če bomo lahko vse skupaj nekoliko razširili in razmislili bomo o tem, katere mehanizme, s katerimi mehanizmi bi lahko poskrbeli za kar največji vzvod. Vi ste negativno, oziroma ste bili kritični do načrta EFSI, do Junkarjevega načrta. Ja, te inštrumente si bo morala ogledati vsi naši inštrumenti in skladi morajo se dopolnjevati in poskrbiti moramo za sinergije med njimi. No, um, No, res pa je, da moramo pri vseh naših uh, skladih uh, upoštevati socialne vidike in pa druge vidike. Vprašanj um, v povezavi z otoškimi in pa perifernimi je, uh, regijami, ko gre za kohezijsko politiko, kaj bi lahko naredili, zato, da bi pomagali tem regijam, ko gre za zasebni sektor in pa politiko konkurence. Ja, to je kompleksno vprašanje, na to je težko odgovoriti v eni minuti. Eh, kakor veste, eh, so za tukaj predvidene določene izjeme, ko gre za politiko konkurence. In morda bomo predvideli določene izjeme tudi, za, tudi v kohezijski politiki. Ampak vse skupaj treba prilagoditi konkretnim situacijam, s katerimi smo soočeni. Je pa res, da obstajajo določene izjeme za politiko konkurence. Če ste recimo na oddaljenem otoku, kjer uh, ne morejo veljati enaki konkurenčni pogoji kot drugi. Tukaj bomo sodelovali z parlamentom, prilagodili bomo inštrumente, zato da bodo ti dobro delovali. ampak ne smemo imeti nekakšnih silosov, kjer bi podvojevali učinke posamečnih skladov. Jill Evans. Gospa kandidatka za komisarko. Industrializacija regij je eden izmed velikih izzivov. Moja regija Wales se že dolgo sooča s tem. No, te regije pa prizadene tudi, prizadenejo tudi demografske spremembe. Vi ste uvodoma govorili o pametnih mladih ljudeh, ki odhajajo in to velja predvsem za podeželska območja. Mladi se, oddel, se odseljujejo zaradi izobraževanja, zaradi delovnih mest, vedno teže jih je zadržati v teh regijah. In zato tudi ni eh, napredka na področju kohezijske politike ali boste vzpostavili kakšno posebno skupino za to, da bi zmanjšali zapuščanje podeželskih območij. No, vse skupaj je povezano tudi z programom Interreg. Tukaj govorim kot predstavnica regije, ki bo morda zunaj, kmalo zunaj Evropske unije. Kako se boste zauzeli za naše nadaljne sodelovanje pri teh dragocenih čezmejnih programih? Hvala lepa za vaše vprašanje. Ja, to je res ključno vprašanje. Vsak izmed nas, pač glede na to, iz katere regije prihaja, je bil priča tem prizadevanjem, da bi poskrbeli za več usposabljanja, za več izobraževanja, da bi investirali v ljudi, potem pa ni ustreznih plač in mladi odhajajo. Ta beg možganov je res problem, ki si zasluži veliko pozornosti. Instinktivno bi rekla, da bom poskrbela za strukturno skupino, ampak iskreno povedano ne vem, če, če, če kaj podobnega že obstaja v naših eh, generalnih direktoratih. Jaz bom razmislila o tem, pogovorila se bom z osebjem, vem, da je to naša skupna skrb. Um, seveda morajo mladi ljudje najti delovna mesta, ki so primerna njihovem, njihovi izobrazbi, no, ampak zato seveda um, potrebujemo tudi podjetja, administrativne kapacitete, storitve v Eh, regijah. V tem trenutku to ni posod zagotovljeno. Eh, skratka, jaz se bom pri svojem delu temu vprašanju prav gotovo intenzivno posvetila. Pod vprašanje? Ja, imam vprašanje v zvezi z enakostjo spolov in pa upoštevanjem tega načela pri vseh politikah. Eh, naša skupina je temu zavezana, ampak kako to prevesti v prakso? Še vedno ni jasne strategije za enakost spolov z um, konkretnimi cili in dodelitvami v večjem finančnem okviru. Prav tako nimamo agregatnih podatkov o tem, zato da bi politiki lahko sprejeli. Eh, obveščene odločitve. Zato me zanima, ali boste poskrbeli za to, da bo um, upoštevanje spo, uh, načela enakosti spolov pri proračunu prav tako postal del, postalo del kohezijske politike. Hvala, hvala, da ste zastavili to vprašanje. Um, ja, seveda bi si sama želela prizadevati za to. pri izvajanju programov moramo imeti ta vidik eh, pred očmi. Ehm, tudi pri uporabi sredstev obstaja neka manevrskega prostora za večje zagotavljanje enakosti med spoloma. Tudi pri upravljanju samih skladov moramo biti pozorni na to. No, ko gre za generalni direktorat regijo, tukaj sem si ogledala razmero med, uh, razmere med spoloma, no in ugotovljeno je bilo, da je število um, žensk na višjih položajih sorazmerno um, manjše oziroma manjše v primerjavi z uh, drugimi direktorati v komisiji. Prav tako so se pokazale težave na področju eh, usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja. Um, vsekakor, pa je, vsekakor pa je treba to načelo upoštevati v vseh direktoratih. Hvala lepa, Stefan Bižu. Hvala lepa, predsednik. Dobro večer, gospa kandidatka za komisarko. Evropa se sooča z velikimi izzivi, veliko pa je tudi obupa, zaradi brezposelnosti, zaradi negotovosti, zaradi podnebnih izzivov, zaradi neenakosti na splošno. Naša odgovornost, politična in naša kolektivna odgovornost je, da podamo konkretne odgovore na te legitimne pomisleke naših državljanov po vsej Evropi, tudi ko so 10 tisoč km daljni od Brusla v najbolj perifernih regijah in še prav posebno čez morskih departmajih Francije. Biti pa moramo veliko bolj učinkoviti, kar se tiče kohezije. In rotim vas, da bi ta učinkovitost se prevedla tudi v vzpostavitev nekaj, nekega refleksa, ki bi bila pri vseh komisarjih. Okolje, kmetijstvo, ribolov, mladina. Definitivno morate mobilizirati vse svoje prihodne kolege. Zapisali ste, da ne boste nikogar pustili v nemar v Evropi. Verjamem vam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 da torej namenimo posebno pozornost regijam, ki so najbolj oddaljene. Seveda ne gre tukaj samo za ultraperiferne regije, imamo tudi druge, potrebno je za njih skrbeti. Ultraperiferne regije pa so nasplošno še prav posebno občutljive v tem smislu. Merci pour, uh, long... Hvala lepa sedaj pa še metodološko vprašanje. Lahko bolj natančno poveste, kako bo izgledala struktura vašega delovanja. Samo predlog. Zakaj ne bi imeli vsake tri mesece platformo med komisarji in poslanci in civilno družbo in tako bi lahko potem horizontalno urejali nekatere vprašanja in bili veliko bolj učinkoviti? Kaj menite o tem? Propos Hvala lepa za ta vaš predlog. O tem bom razmislila in morda, zakaj pa ne, bom videla. O tem se bom pogovorila s službami in morda bomo dejansko našli kakšno rešitev v tej smeri. Sedaj pa tega ne morem obljubiti, da bomo res storili tako. Bom pa to analizirala zelo natančno. Hvala lepa. Sedaj pa še Jose Manuel Fernandez iz odbora za proračun. Prosim. Don't cara comissária indigitada, a competência, a ambição e a coragem. Spoštovana kandidatka, sposobnost, ambicija in pogum, to prinaša spremembe. No, eh, glede na omejitve so nekateri komisarji opravili dobro delo, drugi pa ne. Um, Carlos Moedas je uspel uspel uh, dobiti zavezo 80 milijonov evrov za znanost. Komisarka za kohezijo pa nam je zapustila proračun za resnimi znesi. Uh, za Portugalsko je res znaša več kot 2,6 milijona evrov. Uh, Kohezijski sklad je namenjen najrevnejšim eh, državam, ampak v predlogu komisije je tukaj predviden 45 odstotni res. Ali po vašem mnenju lahko to sploh še imenujemo kohezijska politika? 45 odstotni res, mislim, da takšen res sploh ne bo več omogočal kohezije. Zato me zanima, kakšen je tukaj najboljši možni scenarij. Bo kohezijska politika ostala prednostna naloga? V pisnih odgovorih, ki ste jih predložili, ste zapisali, da so rezi zmerni. Ali to pomeni, da ste že vrgli puško v koruzo? Eh, če bi se to zgodilo, bi to škodilo pogajalski poziciji parlamenta. Hvala lepa za to vprašanje. Številni kolegi so, so že postavili podobno vprašanje. Vsakemu od njih sem že odgovorila, zato se ne bom ponavljala. Mislim, da vam je vsem jasno, da se mi to zdi dobra osnova za nadaljne delo. To je edina možnost. Druga možnost bi bila, da vse skupaj zavrnemo in uh, začnemo znova. To je, torej, to je zgolj osnova, na podlagi katere se bomo pogajali. Potekali bodo trialogi, se pravi, potekala bodo pogajanja. In videli bomo, kako lahko skušamo spremeniti te zgornje meje. No, vi ste omenili portugalsko. Rekli ste, da je, tuk, da je res za to državo zelo hud. Ampak eh, naj vas spomnim na to, da so pri nas cene padle za 7 odstotkov. Na prehodu iz 2013 eh, eh, do 2015, eh, ko smo torej prešli v naslednje, um, obdobje. Rekli ste, da je tukaj bilo 1,6 uh, manj za Portugalsko, prejšnjič je bil um, znesek 2,3 uh, odstotka manjši. Se pravi, vse skupaj je treba zastaviti v zgodovinski kontekst. Sedaj imamo tukaj še Brexit, torej okoliščine so zelo specifične. Dobro, lahko občudujemo to, kar je dosegel komisar Mojedaš v trenutnih okoliščinah, ampak mi moramo si vse skupaj gledati z vidika finančne perspektive. Situacija je bila leta 2014 veliko boljša, kot je sedaj. No, jaz vsekakor eh, pričakujem od vas, da se boste dobro pogajali za svetom vedno lahko računate na mojo osebno podporo in pa na podporo komisije. Hvala za vaš odgovor. Mislim, da ste mi dejansko dali prav. Če bi bil prejšnji res desetodstotni, pa, pa bi temu dodali potem še sedemodstotni res. ja, potem, če se že prejšnjič nismo strinjali z rezom, se ne moremo strinjati z rezom reza. Kaj pa z eh, metodo prerasporeditve sredstev? Nihče ne razume, zakaj nekatere bogatejše države dobijo več, druge revnejše države pa so žrtve rezov. No, naj bom jasna, ne strinjam se z nobenim rezom. Ne takratnim, nesedanjim. Želela pa sem vas spomniti na to, kakšne so bile takrat okoliščine. To je razlika. Seveda ne podpiram nikakršnih rezov. Rekli ste, da je treba tudi revidirati formulo iz Berlina. Mislim, da ste govorili o tem. Ta formula je zelo kompleksna jaz nisem bila tista, ki je sprejela to formulo. Leta 2000 je potekala razprava o nacionalni dobrobiti in takrat je bilo to smiselno. Eh, skratka, sedaj ne moremo te formule ocenjevati na tako eh, poenostavljen način. Države so imele res v primerjavi s prejšnjim stanjem, zato ker so zrasle in se razvile. Če so se razvile, potem tudi imajo sedaj manjše kapacitete za črpanje sredstev. Saj naš cilj ni ta, da stalno financiramo države, tudi ko več ni potrebna konvergenca. De. Tako, končali smo s tem krogom vprašanj. Sedaj imate priložnost, gospa kandidatka za komisarko da podate kratko zaključno izjavo, pet minut, potem pa bom čisto na kratko še sam spregovoril minuto dve in potem bo konec tega sestanka. Torej, prosim, beseda je vaša, pet minutna sklepna izjava. Merci bien, monsieur le président. Uh, I'd like just to... Najlepša hvala, gospod predsednik. Izpostavila bi rada naslednje. Glavni zaključki iz današnje razprave so naslednji. Ta razprava je bila zelo koristna in pomagala mi je razumeti, kaj točno želijo predstavniki naših državljanov, da upoštevam pri svojem portfelju, če bom seveda potrjena kot komisarka. Razumem vaše pomisleke, kar se tiče rezov v proračun za kohezijsko politiko. V kolegiju komisarjev se bom zauzemala za najvišji možni proračun na tem področju. Kar se tiče sklada za pravičen prehod, tukaj sem slišala nekaj pomembnih sporočil z vaše strani. Kohezija, sklad za pravičen prehod in reforme drug drugega dopolnjujejo. Podali ste nekaj resnih pomislekov, kar se tiče poenostavitve postopkov in zapomnila sem si te pomisleke, ker jih bom tudi upoštevala. Spraševali ste me glede tega, kakšne reforme si tukaj predstavljam, kakšna bo agenda reform in upoštevala bom vaše komentarje. Slišala sem tudi vprašanje glede akcijskega načrta za podnebne spremembe in tudi kako je za koherentnostjo kohezijske politike v povezavi z podnebnimi cilji. Te komentarje si bom dobro zapomnila. Kar se tiče podeželskih regij, tukaj sem prisluhnila vašim pomislekom glede konvergenčnosti in tega, da morajo biti te regije prioritetne. Razumem tudi vaše komentarje glede najbolj oddaljenih regij v Evropi. Vprašanje ravnovesja zastopanosti obih spolov in nasplošno tega elementa enakosti spolov pri našem delu je zelo pomembno. Spoštovati moramo tudi načelo partnerstva, predvsem, ko gre za vključenost lokalnih partnerjev in deležnikov. Izpostavila sem torej nekaj ključnih aspektov današnje razprave, ki so zame zelo pomembni. Kot sem povedala, bom še naprej ostala v dialogu in rednem stiku z vsemi vami. V svojem pripravljalnem delu pa žal še nisem imela priložnosti, da se srečam z drugimi partnerji, kot je naprimer odbor regij, ekonomski in socialni odbor, Evropsko računsko sodišče, Evropska naložbena banka in tako naprej. Če me boste potrdili kot komisarko, bom vsekakor vzpostavila tesen odnos s temi deležniki, pa tudi z drugimi, ki obstajajo v Evropi. Le na tak način bomo skupaj lahko pripravili svežen, ki bo večji kot samo seštevek delov. Seveda bom v stiku z državami članicami, z regijami in tudi z našimi državljani. V prvih šestih mesecih svojega delovanja bom poskušala obiskati vse države članice, v okviru kolegija pa bom dobro sodelovala z vsemi drugimi komisarji. Težko je pripraviti dobre rezultate pri regionalnem sodelovanju, če nismo v dobrem stiku z predstavniki eh, politike za prevoz, za nova delovna mesta, gospodarstvo, okolje in tako naprej. Biti moramo torej del ekipe in prosim vas, da tudi vi postanete del te ekipe. Za konec bi rada povedala, da se zahvaljujem vsem, ki so mi pomagali pri pripravi na to predstavitev in pripravi svojih odgovorov. Hvala vsem zaposlenim v službah komisije, ki so bili zelo potrpežljivi z menoj in ki so odgovarjali na vsa moje vprašanja. Hvala vam za to strokovnost. Na tak način sem se lahko dobro pripravila na današnjo predstavitev in upam, da sem dobro odgovorila na vaše vprašanja. Rada bi se zahvalila tudi tolmačem, Namreč eh, prav oni zagotavljajo to, da se nič ne izgubi s prevodom. Hvala tudi vsem poslancem. Mislim, da je bila razprava danes izjemno zanimiva in sama sem v njej zelo uživala. Najlepša hvala. Madame, la... Hvala lepa, gospa kandidatka za komisarko. ta aplaus razumite kot zahvalo našega odbora za odgovore, ki ste nam jih podali na vprašanja, ki so bila zastavljena. Resnično se želim zahvaliti kolegicam in kolegom za kakovost njihovih vprašanj. Zagovorili smo o vseh razsežnostih, ki bodo omogočale sedaj podati informacije jasno oceno s koordinatorji v vašem zaslišanju, da bomo ugotovili, ali vas lahko potrdimo kot komisarko. Zelo pomembno je imeti dolgo predstavitev, zahtevno predstavitev in zaslišanje, ki je visoko kakovostno. Resnično mislim, da je predstavitev našega odbora za regionalni razvoj danes zvečer in razprava, ki smo jo vodili, bila visoko kakovostna. Ne bom več govoril v nasprotju s tem, kar počnem običajno, ampak moramo spoštovati postopke. Sedaj se moramo sestati s koordinatorji in pripraviti zelo podrobno oceno vseh odgovorov, ki ste jih podali, glede celotnega niza vprašanj vseh razsežnosti elementov, na katere ste odgovarjali. Hvala lepa za vaš prispevek, koordinatorjem in poslanka in poslance pa sporočam, da se bomo za zaprtimi vrati sestali koordinatorji jutri, za zaprtimi vrati torej med 10. uro in 11.30. v stavbi ASP. Hvala lepa vsem za vašo udeležbo in hvala lepa seveda tudi tolmačem za odlično opravljeno delo. Hvala lepa.